Uh, Dame in gospodje, predlagam, da se posedemo. Kakih 15 minut zamujamo. V bistvu čakam sopredsedujočega, Geja Mičla, ki naj bi bil na poti. Well, we'll make a start. Um, Today we are having a hearing. No, pa začnimo. Torej, danes imamo prvi krat zaslišanje v Evropskem parlamentu, v odboru za razvoj, na zelo pomembno temo. To je tema, ki je tako pomembna, da smo na njo kar pozabili. In ker smo na to pozabili, mislim, da je prišel čas, da se znova spomnimo, da gre za osnovo, za temelj vse naše blaginje v zahodnem svetu. In sicer gre za lastnino in za lastninske pravice, ki je omogočila sploh razmah bogatstva v Belgiji, v Evropi, v Združenem kraljestvu, v ZDA in širše. Ne zato, ker so ljudje z denarjem prišli in dali nič cela sedem odstotka svojega BDP-a Evropi ali ZDA, da se je potem na tej podlagi družbe razvile in postala bogata. E, in dejansko, če pogledamo zgodbo razvoja, je klasična razvojna zgodba ta, ko neko golo zemlišče, kjer ni nikogar razen nekaj staroseljcev, ni nobenih ulic, nobenih e, avtomobilov, nobenih obcetnih svetilk, nič. Vse to je v 150 letih se razvilo iz nečesar v najbogatejšo državo na svetu. In to je zgodba o razvoju, zgodba o ZDA. In niso ljudje z doktorati iz Oxforda in iz Cambridgea tja prišli in ustvarili to bogatstvo, ampak begunci iz Evrope. Ljudje, ki so tja prišli brez česar koli, razen svojem, svojo delovnostjo in culo na ramenu. to zemljo so posedeli ljudje, ki so želeli nekaj spremeniti in eh, delati, da bi jim šlo bolje v življenju, ampak eh, nič od tega ne bi mogli storiti, če ne bi imeli pravne strukture, ki jim je dala možnost, da svoje trdo delo prelevijo v kapital, kapital v bogatstvo, bogatstvo v lastnino in eh, to lastnino v sodobni kapitalistični sistem. In brez eh, tega postopnega sistema nič od tega, kar jemljamo za samoumevno, to je v Bruslju morda, da bomo prej ali slej vsi imeli nek eh, svoj dom, neko svoje zemljišče, da bomo to predali potem svojim otrokom, otrokom in tako naprej. Vse to jemljamo za samoumevno v Evropi in v ZDA, torej v zahodnem svetu. Kupujemo delnice, ki so pač neki kosi papirja, ampak. Uh, z njimi lahko trgujemo in s tem pač ustvarjamo bogatstvo. Ali pač ne, kakor smo temu bili priča zadnje čase. Ampak dejstvo je, da so vse to inštrumenti, ki so evropejce popeljali od tega, da so bili pobarvani v modro in hodili okrog v kožuhih, eh, do tega, da smo danes civilizirani kot smo. In to vse zaradi pravne strukture, ki je omogočila lastnino in lastninske pravice in spoštovanje teh pravic. Ampak v državah v razvoju popolnoma ignoriramo dejstvo, da vsega tega tam sploh ni. In sprašujemo se potem, zakaj na milijone in milijone in milijarde in milijarde evrov evropskih del okoločevalcev pumpamo v te države v razvoju, predvsem v Afriki, in se praktično nič ne spremeni. Zdi se, da se nič ne spremeni, ker nimajo struktur za akumulacijo kapitala, za akumulacijo bogatstva, da bi to potem prenašali naprej na naslednje generacije. Tiste države, ki to imajo, tem je uspelo obežati revščini. Tiste, ki tega nimajo, pa so še vedno v primitivnih ekonomijah samo skrbe. In eh, če tega ne bomo upoštevali, potem naše razvojno delo nima kaj veliko smisla. In to ni nič novega. To je temelj, na katerem sta Evropa in ZDA postali bogati kot sta. Zato je zelo pomembno, da danes popovdne, dokler še vedno želno prečakujem so predsedojočega, ko bomo torej preučevali, kako zelo, zelo starodaven koncept uporabiti. V moji državi, v Veliki Britaniji, smo imeli lastnike zemljišč, najemnike zemljišč, ljudi, ki so bili lastniki svojih eh, malih eh, podjetij, tovarn, imeli so eh, celo računovodske sisteme, prej ali slej so potem prišli davki, škoda, ampak dobro, tako pač je. Skratka, vse to jemljemo za samoumevno, ampak če pogledamo države v razvoju, popolnoma pozabimo dejstvo, da tega nimajo. To je torej izgradnja nekih temeljev, ki se gremo danes in s katero začenjamo na današnjem sestanku. Prvič, ta parlament to vprašanje jemlje resno. Kar nekaj ljudi je okrog sveta, ki so to vprašanje že začeli imati resno in eh, zasledujejo te cilje, ampak v kontekstu Ruskega parlamenta mislim, da se tokrat prvič ukvarjamo s tem vprašanjem v kontekstu razvoja. Mm, dva panela bomo imeli danes. Prvi bo razpravljal o pomenu lasinskih eh, pravic in eh, lastnine same pri uspešnem izvajanju zemljiških reform v državah v razvoju. Razpravljali bomo o konkretnih orodjih za implementacijo zemljiških eh, politik in prav tako smo pogledali konkretne primere z terena iz Ruande in iz Madagaskarja. Tu z menoj, kot eden od eh, panelistov, je tudi gospod Clayton Schaefer. Tukaj je s svojim očetom Petrom Schaeferjem, s katerim sta bila pionirja določitve latinskih pravic živijo ZDA. Sodelovala sta z Fernandom Desotom, ki je zelo znan ekonomist in ki je napisal nekaj kar zanimivih referatov in knjig na temo, zakaj se kapital akumulira, zakaj so nekatere države bogate, nekatere pa revne in kako ljudi spraviti na to lestvico zasebne lastnine. No, so predsedojoči se mi je pridružil. Skratka, v tem kontekstu dela Nana Desota v preteklosti je Peter Schaefer nadaljeval s tem delom in Clayton Schaefer zdaj skuša to zdaj nekoliko bolj praktično izvajati na terenu z uporabo najsodobnejših tehnologij. Torej, Clayton Schaefer vodi skupino Global Land ZDA, delate tudi na inštitutu Cato in pa v Centru za demokracijo, prav tako je diplomant Univerze George Washington, prav tako je nekaj časa delal na univerzi v Havani. E, tako da, Kleten, izvoli, beseda je tvoja. Povej nam, kaj si počel, zakaj delaš to, kar delaš in zakaj meniš, da bi tudi mi morali to delati. Hvala. Hvala lepa. Danes bi spregovoril o temeljih tržnega gospodarstva in kako so se ti etablirali. Države donatorke so veliko denarja porabile za programe z področja lastninske pravice v preteklosti, ampak na splošno niso dosegli rezultatov, ki smo jih pričakovali. Eh, zagovorniki lastninske pravice kot Hernando de Soto so trdili, da ne bi prišlo do polne transformacije gospodarstva v razvoju. In vprašanje je, zakaj se to ni zgodilo in kaj lahko storimo v okviru svojega dela v podjetju Global Land, ki je svetovalno tehnološko podjetje, ki se specializira na nizko stroškovno eh, katastrsko eh, geometrijo in pa sisteme zemljiških knjig. Eh, in lahko spregovorimo o tem, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira in kaj bi lahko morda storili bolje. Torej, prva pripomba. Lastninska pravica bo vedno politično sporna tematika, kajti gre za redko dobrino, za katero ljudje tekmujejo. In tuk, s tem se bomo morali ukvarjati tudi v kontekstu reševanja konfliktov v prihodnje. Vedno eh, bo nekdo skušal spodbijati eh, obstoječ sistem lesenskih pravic, naj bo to nek pastoralni sistem eh, ali sistem ljudi, ki kmetujejo pač na razpoložljivi zemlji ali pa gremo da za širitev mest na zgodovinsko eh, kmetijsko zemljo in tako naprej. Večina programov na tem področju se ne osredotoča na potrebe malih lastnikov, prav tako ne vzpostavlja sistemo, da za to, da najrevnejši lahko uveljavljajo svoje lastninske pravice na težkovno učinkovit način. In to je nekaj, kar skušamo mi reševati tako, da uporabljamo tehnologijo, ki dramatično zmanjšuje uh, ceno registracije. Torej, cena zbiranja podatkov o tem, kje je nekaj parcela in komu pripada, je nekaj, kar je ključnega pomena, če govorimo o parcelah, ki stanejo 200 do 1000 dolarjev. Geometr bi lahko stal polovico vrednosti celotnega zemljišča in to pač ni izvedljivo eh, dan današnji, sploh ne v takšnem kontekstu tako da skušamo strošek registracije znižati na neko razumno raven in to počnemo z uporabo GPS-ov, z uporabo satelitskih slik, z uporabo tehnologije, ki je eh, bila dana na voljo v zadnjih zadnjih letih in tukaj dosegamo pomemben napredek, ker se spreminjajo tudi osnovni dejavniki. Še ena zadeva, o kateri bi rad spregovoril, je, kako se eh, predvsem osredotočamo na nacionalne posege od zgoraj na vzdolj. In brez neke skupnosti, v kateri takšne lesninske pravice funkcionirajo, lesninskih pravic ni. Tukaj pa prav tako ne upoštevamo eh, čezmenih razsežnosti same eh, pomankanja pravne gotovosti. In glede tega se ne ve, kdo je tisti, ki določa lastninsko pravico, to povzroča negotovost za lastnike. Torej, izhajam iz dejstva, da vsakdo izmed nas živi v nekem stanovanju, v neki eh, hiši in ko ste se uselili, eh, ste si izmenjali neke papirje in to potem dali v nek predal. Ampak to niso samo papirji, to je državna garancija za določene pravice glede te lastnine. In na Zahodu je to dokaj kredibilno. Ampak ni bilo vedno tako. Nismo eh, vedno pridobivali zemljišča na ta način. V ZDA, na primer, je velik del naše države eh, bil poseljen pač eh, tako, da je nekdo prišel, se odločil, da bo tam stanoval, posajal eh, polje, potem zgradil hišo in kar naenkrat je potem to postalo eh, veljavno in eh, to je država tudi potrdila. Dejstvo, da je vašo lastnino tukaj v Bruslju, tukaj v Evropi, spremlja pisni dokument, ki ga, do katerega jamči država, pomeni, da ste v manjšini na globalni ravni. Večina ljudi na svetu nima nikakršne garancije za to, da lahko živite tam, kjer živi in še veliko jih živi v eh, polnem zavedanju, da jih lahko takoj eh, tudi izselijo. In eh, poročile kažejo, da je velik del prebivalcev Kabula živel v bistvu eh, pod eh, stalno nevarnostjo izselitve in v Kabulu dejansko pridejo z buldožerji in eh, sesujejo celotne soseske in eh, to vse seveda botruje samo Eh, korupciji in eh, podkupninami in tako naprej. Torej, to zmanjšuje spodbude za investicije, to zmanjšuje tudi možnost pridobivanja financiranja, čeprav so morda neke banke na voljo. In prav tako to imetnike teh eh, parcel oziroma te, teh nepremičnin sili v to, da ogromno energije potrošijo za to, da branijo to svojo pravico. Če lahko odpravimo takšno negotovost glede lastništva, potem bo to imelo pomemben učinek na vsakodnevno življenje ljudi, ki bodo na ta način pridobili varno in zajamčeno pravico do zemljišča. Ampak mi enostavno pozabimo, kako smo sploh prišli do tega privilegiranega položaja, saj, so, saj tržno gospodarstvo. Tržno gospodarstvo glavni način izmenjave lastništva možnost, da se nepremičnine pridobiva z zavarovanimi krediti, s hipotekami in tako naprej. To je nekaj dokaj novega. Če pogledamo našo lastno zgodovino, da bi razumeli, kako upravljati ta prehod iz eh, gospodarstva prisvajanja v gospodarstvo, kjer eh, poteka menjava. Skratka, v številnih državah, kjer eh, vse največji gava je zdaj, da nekdo pač pride in se naseli na neko eh, zemljišče. To je v večini teh držav eh, običajen način. Tam se ne gre na banko po krediti in kupi zemljo, ne. Eh, tam pač eh, več let ljudje pač obdelujejo in živijo na zemlji, ki je verjetno ne eh, posedujejo. Vprašanje je torej, kako obvladovati ta proces in vzpostaviti sisteme in infrastrukturo, ki bodo omogočili, da bodo te pravice dejansko tudi zabeležene, registrirane in pravno gotove. Problem tukaj je ta, da ko izvažamo svoje visoko razvite pravne sisteme v procesu razvojne pomoči, tehnične pomoči državnemu razvoju, eh, izvajamo ta končni izdelek, ne izvažamo pa sistemov in eh, procesov, od katerih smo bili mi odvisni, ko smo vzpostavili ta končni izdelek, ki ga imamo danes. Vsi sodobni tržni sistemi so zgodovinski rezultat eh, zelo, zelo eh, dolgotrajnega boja med posameznimi skupinami. In mi, ko tako vstopamo od zunaj, na nek način stopamo na eno, na drugo stran. Zdaj, ali bomo imeli dovolj potrpežljivosti, da zadevo pripeljemo do konca, to je drugo vprašanje. Pogosto se tudi postavimo na napačno stran. Eh, pogosto skušamo izvažati naše izpogajne rešitve iz naših eh, družb. To včasih funkcionira, včasih pa so programi, ki so namenjeni eh, najboljšim eh, rezultatom, na koncu samo ustvarjajo še dodatne priložnosti za prisvajanje zemljišč. In eh, kar veliko krat eh, iz tega naslova potem pride do revolucije. V 50-ih letih in v 70-ih letih je prišlo ravno zaradi eh, takšnega eh, posega ZDA na Filipinih, prišlo do eh, upora in še danes prihaja tam do, do upora in tudi do izgradne mreže Al-Kaida. Eh, gre za usiljevanje naših sistemov samo upravnim skupnostim, tako kot smo to imeli v Vietnamu in podobno. To je drugo vprašanje, kako preprečiti to, da bomo jemali revnim in dali bogatim in kako zavarovali pravice legitimnih mm, imetnikov vlastninske pravice. Ko se to, da se sosedje konfrontirajo glede meja v nekem jasnem kontekstu, to ni glavni problem. Te zadeve se običajno rešijo in rezultate takšnih pogajanj se lahko dokumentira. Eh, ni pa treba vsega skupaj začeti od uh, začetka. E, tisto, kar nas zanima, je, kako e, sploh ugotoviti, kdo je prvobitni lastnik. In e, tukaj je problem seveda izkoriščanja naravnih virov na eni strani in pa človeška poselitev na drugi strani. Po eni strani je na številnih krajih bolj pogosto, da pride do sporov znotraj družin, kajti zakonodaje in zakonodaja in pa navade, kar zadeva prenos zemljiške pravice, glasinske pravice nad zemlišči je zapleten in eh, ko nekdo nekaj podeduje, eh, ne gre zgolj za to, da nekdo to enostavno podeduje in ostane na tej zemlji, ampak pride do eh, velikih sporov znotraj družine in pogosto vdovo in otroke preostali člani družine z ženijo zemlišča. Pogosto prihaja do takšnih težav tudi med malimi lastniki in pa državo oziroma organizacijami, ki se izdajo za predstavnike države. Odlični dokument EU, smernice za zemljiško politiko, tudi da eh, ta politika izraža politične odločitve glede porazdelitve moči med eh, državo in lokalnimi skupnostmi eh, za področje lastninskih pravic. In paziti moramo na to, da tukaj ne bomo privedli do distribucije teh pravic na korumpirane države in organizacije. Tudi, kadar ne gre za neposredno vmešavanje tretjih eh, strani, je pomembno, da tudi nacionalne države eh, držimo na odgovornosti, ko gre za eh, prenašanje pravic na neustrezen način. Mednarodna skupnost donatorjev mora postati bolj angažirana pri takšnih medjurisdikcijskih konfliktih, še posebej zato, ker so upravičenci v številnih sivih poslih multinacionalke iz ZDA in iz Evrope. Moja organizacija dela na tem, da pripravi sistem, ki temelji na eh, programu Google Maps, da bi na ta način imeli globalni sistem za preprečevanje takšnih sporov. Najboljši način pa je, da preprečujemo takšne spore, predn se sploh zgodijo ko med multinacionalke skušajo vstopati eh, v zemljišča, mislim, da je eh, sama transparentnost tisto, ki je ključnega pomena z vidika vlad in korporacij. Takšen registr bi prav tako omogočil spodbojanje mednarodne standardizacije zemljiške politike, ki je po mojem mnenju eh, trend, ki smo mu zdaj priča in to je vsekakor zelo pomembno upoštevati. Ko začenjamo s katalogiranjem izkušenj širom sveta, ugotavljamo, da je kar nekaj podatkov ključnih za zanesljivo identifikacijo lastništva in zadnjih nekaj let zato razvijamo ta sistem ključnih podatkov in mednarodna organizacija za standardizacijo ESO eh, pripravlja osnutek in ta bo objavljen v prihodnih nekaj tednih, ki bo predstavljal nekakšen popoln dokumentacijski standard za lastništvo. Eh, lastnike zemljišč. Mislim, da moramo storiti več, da bodo naši eh, katastrski sistemi resnično med seboj napovezljivi in da bodo ljudje lahko prehajali iz ene jurisdikcije v drugo, ne da bi se morali bati, da ne bo jasno, kako ta sistem funkcionira. Še ena pomembna lastnost globalnega katastra, oziroma globalne zemljiške knjige, je ta, da bi na ta način uh, preomenjene samo upravne skupnosti lahko eh, tudi izpodbijale mm, poskuse prisvajanja njihovega zemljišča. Tako da ustvarjamo nekakšen nabor orodij za to, da pomagamo pri zbiranju podatkov, eh, pri, kart, pri kartiranju zemljišč, da lahko skupnosti potem prevzamejo same eh, svoje zemljiške knjige oziroma sisteme s tem v zvezi. Sodelujemo tudi z indijsko nevladno organizacijo za preizkus teh tehnik na terenu z uporabo eh, GPS naprav za eh, kartiranje parcel v indijskih gozdovih. In z veseljem o tem spregovorim nekoliko bolj podrobno, če boste želeli tudi kakšne bolj tehnične podatke. No, v zaključek ne povem, da se danes pravico do urejanja tega področja razume kot soverino pravico. Po mojem mnenju eh, so Latinske pravice, človekove pravice, ki so ključnega pomena za dobrobit in preživetje. In cilj je ta, da vzpostavimo globalne institucije, ki bodo eh, varovale male lastnike pred eh, velikimi in eh, močnimi gospodarji. Pomembno je, da vsaj skušamo rešiti nekaj velikih problemov na koherenten način in da prav tako zagotovimo eh, pravico do pritožbe za tiste, ki jih razlastnijo. Hvala lepa, Klajten, za, za ta zelo zanimiv uvod v našo razpravo. Če samo spostavim neko perspektivo tukaj, tu ne govorimo o tem, eh, ne to erotiziramo o ne vem čem, ampak govorimo o tem, eh, da je to vprašanje, ki je v samem osrčju razvojnega procesa. Čeprav se zdi, da zadnjih 20 let Evropska unija tega ne prepozna, ampak to je dejansko v osrčju razvojnega procesa. In naj obrazložim, zakaj to pravim. Ta isti ljudje, Kletenovi ljudje, ljudje okrog ena resota so ocenili približno vrednost neregistrirane lastnine oziroma nepremičnin v državah v razvoju, ki se uporablja in izkorišča dan danes, vključno z slami, ker ni nikakršnih eh, zabeležkov o lastništvu. In uh, ocenili so te Eh, ta zemljišče od 2 do 10 tisoč eh, dolarjev za vsako preselo in prav tako so izračunali skupno vrednost te eh, nezakonite lastnine in znesek je 13 biljard dolarjev in to je več kot londonska, frankfurtska in njurška borza skupaj. In če to neregistrirano lastnino lahko prelevimo v registrirano lastnino, ki se jo lahko eh, prodaja, eh, ki lahko predstavlja kapital, potem bodo države v razvoju tiste, ki bodo posojale denar Evropi, da nam bodo pomagale pri tem, da se rešimo kreditnega krča. Kajti bogatstvo tam je, problem je samo ta, da vse to skupaj sploh ni zabeleženo, ni registrirano, tega ni možno kapitalizirati, eh, s tem ni možno trgovati. In to, kar skušajo početi Clayton in njegovi ljudje, je, da dejansko omogočijo to, da bo to bogatstvo, da bo ta kapital lahko nekaj naredil za najrevnejše ljudi v državah v razvoju. Besedo zdaj predajam gospe Clarisi Augustinus, ki je vodja oddelka za zemljišče in lastnino v organizaciji UN Habitat. Povedala bo nekaj o tem, kako razviti orodja za preprečevanje politik, ki vodijo v revščino. Najlepša zahvaljujem se Gaj Mitchellu in gospodu Nevi za vabilo na ta pomemben hearing oziroma javno predstavitev o lasnini, zmeški lasnini v državah razvoja. Pravkar se vračam eh, iz srečanja z vlado Iraka, kjer smo se pogovarjali o tem, kako naprej in kako centralistično ekonomijo spremeniti v tržno ekonomijo, kar zadeva zemljiško posest. V 21. stoletju smo prišli iz kaotičnih mest eh, na mnogih koncih sveta nas trajnostno urbanizacijo seveda se pri tem moramo ukvarjati s stanovanskim vprašanjem. On habitant ima mandat, da spodbuja ustrezni urbani razvoj in omogoča stanovanja za vse. Tukaj imamo ključno vlogo. Sej polovica človeštva živi v mestih, do leta 2050 pa bo 70 odstotkov ljudi živelo v urbanih področjih. največja rast eh, se beleži v državah v razvoju, kar zajema 95 odstotkov celotne rasti urbanega prebivalstva. Večinoma se jih naseljuje v slamih. Trenutno imamo okoli 830 milijonov ljudi, ki živijo v državah v razvoju in sicer v slamih, v revnih četrtih. Če si zadevo pogledamo z vidika zemljiške lastine, ugotavljamo, da se urbana središča hitreje eh, razraščajo kot raste prebivalstvo. Med 2000 in 2030 se bo urbano prebivalstvo povečalo za 72 odstotkov, mestne površine pa za 175 odstotkov, kar pomeni, da nas čaka velik izziv, kot je rekel predsedujoči, pri razvijanju praktičnih orodij, ki bo omogočil ureditev zemljiške eh, lasnine in prenos eh, pravic eh, na revnejše. UN Habitat ima ustrezno vlogo pri tem. Leta 2009 je bilo praznovanje Evropskega dneva bivanja in zadeva je potekala v tem parlamentu pod predsedstvom podpredsednika parlamenta Miguel Angela Martineza. Sodelovala je tudi gospa Eva Žuli in tudi predsednik eh, podskupine za urbanost, gospod Albright. Evropska komisija prav tako podpira Unhabitat že mnoga leta z neposrednim financiranjem in podporo izboljšave revnih četrti v državah AKP. Semiška posest je ključnega pomena in sodi med pomembne vidike urbanizacije, smiselne urbanizacije. Vendar pa vemo, da niso na voljo vse tehnike za ureditev zemljiške posesti. Slišali smo eh, nove raziskave, ki potekajo na tem področju in nove projekte. Zato moramo zapolniti to vrzel in najti ustrezne rešitve, kar bo ključnega pomena. UN Habitat je eh, sprožil ustrezno pobudo in ustvaril mrežo z 42 mednarodnimi partnerji, ki poskušajo razviti ta manjkajoča orodja. To mrežo trenutno financirata Švedska in Norveška. Med te partnerje GLT-1 Eh, sodijo IFAD, ITC, IHS, to so nizozemske institucije za usposabljanje in raziskave, FAO, ILC, o tem boste slišali nekaj več kasneje. Francoska federacija za geometrijo, GRED, francoska nevladna organizacija, tehnična univerza v Mintnu, in Univerza vzhodnega Londona. To so samo nekateri od partnerjev. Vizija teh partnerjev je razviti ustrezne zemljiške, ustrezna zemljiška orodja, ki omogočajo ustrezne zemljiške reforme. Cilji so torej vzpostaviti kontinuum lasti, zemljiških eh, lastninskih pravic, razvijati eh, slabo upravljanje z zemljo, deblokada obstoječih pobud. Za primer, GLTN je spodbujal vlado v Etiopiji in v ta namen je bil najet kredit višine 1,3 milijarde eh, dolarjev eh, za upis v zemljiško knjigo. En upis stane en dolar. Cilj je tudi izboljšanje koordinacije v okviru Pariške deklaracije. Prav tako agencija sodeluje v projektih v Keniji pri koordinaciji projektov na področju zemljiške lastnine. Cilj je tudi izboljšanje znanja in širitev znanja glede izvajanja teh politik v skladu z definicijo FAO eh, gre pri zemljiški lastnini za registrirano lastnino. Večina zemljišč eh, na svetu pa ni upisanih, okoli 70 odstotkov eh, vseh zemljišč ni ustrezno upisanih v zemljiške knjige. Od upisanih pa jih je 2 odstotka upisanih. Je kot lasina ženske. Tukaj gre tudi za razvoj posameznih lasniških eh, naslovov. Ustrezna politika za upravljanje zemljišči zahteva tudi reševanje konfliktov, zemljiških konfliktov, eh, porazdelitev po spolu in eh, enakopravna porazdelitev. Ne gre samo za vzpostavitev ustreznega upravnega sistema ki ga po običajno vodijo politične elite in srednji sloj. 70 odstotkov zemljišč, ki ni upisanih v zemljiške knjige, ima velik vpliv na razvoj eh, slamov in slabitev upravljanja v mestih. Zemlja je kritični del za eh, varno urbana naselja, za uravnavanje klimatskih eh, razmer in podobno, kot je že povedal predsednik. Trajnostni razvoj planeta bo prizadet, če ne bomo razvili srednjih orodij in rešitev za izvajanje ustrezne zemljiške politike. Partnerji v GLTN sodelujejo pri tem, vendar je to velika naloga in vanjo treba vključiti mnoge partnerje. Nizozemska univerza je prevzela vodilno vlogo pri razvoju upravnega sistema za upravljanje za zemlišči. Potem pa bo ustrezni organ za standardizacijo pripravil ustrezne standarde in to se bo zgodilo prvič. Prav tako sodelujemo eh, pri obnovi zemljišč po eh, katastrofah, kot kar razvijamo naprimer za Haiti. GLTN je pred kratkim organiziral tudi srečanje pod okriljem polske vlade na temo o razvoju tega orodja. Gre za globalno vprašanje, nobena država sama nima odgovorov na vse, zato je treba krojiti bolj močno partnerstvo, da bi našli skupne rešitve. Eno ključnih partnerstv, ki jih podpira GLTN, je pobuda Afriške unije, Svetovne banke in emisije Združenih narodov. To so spodbudili vodje afriških držav julija 2009, zdaj pa je treba poiskati sredstva za izvajanje tega projekta. GLTN se tukaj deložuje predvsem na področju ustvarjanja zmogljivosti. Poskušala bi vam podati zgodbo, kako lahko takšna orodja dajo v roke orožje prebivalstvo. Pred kratkim smo se ukvarjali z kriteriji za enakopravno porazdelitev po spolih in ugotovili, da so ti sistemi občutljivi na spol. V sodelovali smo z brazilsko organizacijo, ki je izvedla pilotni projekt s tem. Se skupino je bilo tako dobro, da so lahko prepričali vlade v provincah, eh, ki so jih izganjali 49 eh, let, da se to ne bo več dogajalo, ampak da eh, so dobili višji, višji status. To je bilo zelo odlično za te lokalne skupnosti. Za zaključek naj povem, da z novimi, da brez novih orodij ne bo omogoče izvajati trajnostno zemljiško politiko in odpravljati revščino. Ta orodja pa so tudi ključnega pomena za izboljšanje sistema upravljanja pri prozirevanju zemljišč, kar se trenutno dogaja. Najlepša hvala. Uh, Hvala lepa, Klarisa, za to zelo zanimivo predstavitev in eh, tvoje opažanja. Naslednji govornik nam bo podal nekaj praktičnih eh, primerov oziroma nam bo pokazal nekaj praktičnih primerov iz projekta, ki ga je izvajala v Ruandi. Kot veste, je Ruanda doživljala hude čase v 90-ih letih zadeve so se umirile, stvari se stabilizirajo, prihaja do razvoja, zato je zelo pomembno. Kako pomembno je, da vključimo vse partnerje, če nismo eh, partnerji, nimamo kaj zaščititi in če nimamo kaj varovati in ščititi, potem ne igramo nobene vloge. Zato bi prosil da nam nekaj več poveste o tem, kaj ste počeli v Ruandi kot vodja projekta. Um, Hvala lepa. Danes uh, sem z vami, da bi vam nekaj povedala o programu opredelitve zemljišč, kar je izvajala vlada Ruande pod. Uh, z financiranjem mednarodnih organizacij tudi Evropske unije. To je program, ki ga vodi HTSPE v drugi fazi. Zakaj Ruanda? O tem ne bi govorili zaradi tega, ker gre za vodilni program, kar zadeva metodologijo, ki smo jo uporabljali, gre za participativnost in nizke stroške zaradi odeležbe lokalne skupnosti in ljudi, ki so sodelovali v lokalnem programu. E, pomembno je nekaj časa porabiti za to, da povemo, zakaj se je vlada odločila slediti našim predlo predlogom medtem ko se v zadnjih sedmih in osmih letih po poročilu Svetovne banke o eh, zemljiški lastnini in to je tudi del srednjih smernic, da spremeni situacijo. Ta razprava je opozorila na potrebo po spremenjenju klasičnih lastninskih sistemov. Zato bom nekaj povedala, zakaj se je vlada odločila, da se pridruži temu trendu in začne z označevanjem zemljiške lastnine. Zato je potrebna tudi ustrezna institucionalna osnova. Ne gre za nekaj, kar eh, je bilo kar tako izvedeno kot um, muha, ki smo imeli. Nekaj bom povedala o tem, kako je potekalo opredeljevanje lastnin, eh, zemljiške lastnine oziroma zemljišč. In na koncu bom še omenjala nekaj vprašanj, ki so se pojavljala v tem procesu. Predvsem oziroma deloma zato, ker gre za nekaj, kar vpliva na uspeh tega projekta in deloma, ker gre za zadeve, ki opredeljujejo, kako pomembna je izkušnja Ruande za druge države v razvoju. Zdaj bi rada se projicirala, ne vem kako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 go back a bit to the, the origin. Če se lahko vrnem na korenine tega projekta in vam nekaj povem, v kakšnem kontekstu se je ta projekt pojavil. Po genocidu od 1994 do 1999 se Rwanda srečevala z izjemnimi razmerami. Imeli so veliko beguncev in na notranje razsiljenih oseb, ki so se vračale na svoje domove. In vlada se je odločila zato da potrebuje ustrezne administrativne ukrepe, da bi ponovno naselila te ljudi brez konfliktov zaradi zemljišče. Uporabili so standardni pristop. Po letu 1999 so poskušali izbrati bolj strukturiran, formalni eh, pristop za obravnavanje zemljiških vprašanj. In tako se je začela razprava o zemljiški politiki in razvijala se tudi zakonodaja na tem področju. In takrat eh, se je začelo sredotočanje na formalno zemljiško lesnino. Se je prejšnji sistem praktično razpadel. Pred eh, genocidom 94 do 99 so imeli zakon iz leta 59 in eh, obstoječa socialna struktura ni več obstajala in je mogla podpirati tega sistema. Vsakršno reševanje eh, konfliktov zaradi zemljiške lastnine se ni več dalo reševati na ta način. Vendar pa je bilo tukaj zelo veliko razlik, kar je tudi prispevalo k konfliktu. In zdaj so videli v tej situaciji priložnost, da zadeve spremenijo. Na to so vplivali tudi organizacije donatorjev, ki so ustrajali na ostriznih eh, politikah. To je pravna in institucionalna osnova. In to je dejansko predstavljalo bolj sistematični pristop. Leta 2004 je bila sprijeta zemljiška politika, ki je bila razvita eh, po sistemu participacije, torej z sodelovanjem tudi organizacij civilne družbe. Osnova te politike je, da, se, da dobimo enakopravnost in varnost pri dostopu do zemljišč ter in, trajnostno in optimalno rabo eh, zemljišč ter njen razvoj. Mislim, da temu je potem sledilo sledila priprava zakona, sistemskega zakona o zemliščih. Ta zakon je zajemal tri elemente in sicer eh, prejšnji sistem bil popolnoma zapuščen, pri čemer se je ohranila prejšnja lastnina. Drugi ključni element je bil, da se je zadeva opisovala na nacionalni ravni potem je pa šlo za opredelitev lastnine in eh, razen malega deleža zemljišč, ki so bila v zasebni lasti iz kolonialnih eh, časov, je večina zemljišča pripadala državi in se je potem eh, dajala v najem, v zakup državljanom za 15 do 99 let. Ker gre za državno lasnino, je zelo formali, to zelo formaliziran eh, trg, na katerem se trguje v bistvu z zakupi zemljišča. In zasebna lasnina tukaj ni osnova za trg nepremičnin. Zdaj pa nekaj več o programu upisa registracije. Prvo, kar smo naredili, je bilo, da smo razvili celo vrsto novih struktur in institucij za izvajanje zemljiškega zakona. Zelo pomembno je imeti institucije z jasno opredeljenimi nalogami. O tem smo že slišali nekaj od Klarise, ki je dejala, da imamo pogosto dobre zakone, ki pa se ne izvajajo ustrezno, zaradi tega, ker prihaja eh, do prekrivanja institucionalnih nalog med različnimi organizacijami. Eh, čeprav to v Rwandi ni popolnoma rešeno smo vsekakor ugotovili, da potrebujemo institucije, ki bodo neposredno odgovorne za posamezna področja. Med 2006 in 2009 eh, je potekal pilotni proces eh, v štirih provincah, po en projekt v vsake od štirih eh, provinc, kjer smo testirali metodologijo in ugotavljali, ali ta drzni korak vlade dejansko lahko prispeva k odpiranju ran. To je bila velika bojazen eh, vlade. In namen pilotnih procesov je bil, da se preveri metodologija in da ugotovimo, ali bomo resnično dosegli to, kar smo želeli. Drugo pa je bilo testiranje spremljivosti za državljane, eh, da bi videli, ali bomo s tem povzročili še več konfliktov, ki so jih poskušali pravzaprav rešiti. Ugotovljeno je bilo, da je sprejemljivost pri ljudeh zelo velika. Registrirali smo 15 tisoč parcel na površini 3500 hektarjev. E, zelo malo je bilo sporov, glede na zgodovino Ruande, se nam to zdi kar neobičajno. In ti spori so pa na, ponavadi potekali znotraj družine in Clayton je to prav tako že prej omenjal. S tem smo vzpostavili to institucionalno zmogljivostjo in jo okrepili. Druga faza je bila to, kar počnemo sedaj, je eh, projekt spraviti na nacionalno raven, ga razširiti na nacionalno raven, kjer imamo težave z financiranjem strani vlade, ki se je odločila, da bo ohranjala strukture in ljudi, ki so sodelovali v pilotnih eh, projektih. Eh, želijo označiti in eh, razmejiti 800 tisoč parcel eh, do junija 2010. Bolj podpiran program eh, ima za cilj 8 milijonov parcel do leta 2012. To je ogromno število parcel, ki jih je treba registrirati ne vemo, a se bo to dejansko tudi zgodovilo in če te številke resnično držijo. Če se zdaj pogledamo malce metodologijo, tukaj imate diagram, ki ga boste verjetno težko prebirali, zato bom nekaj povedala o prvih korakih, potem pa vam pokazala nekaj slik, ki bodo povedale več kot moje besede. Uh, glede tega, kako je ta registracija potekala oziroma poteka. Najprej treba ljudi obvestiti pravočasno, da bo prišlo do registracije zemljišč, s tem je, začeti, je treba začeti dovolj zgodaj, tako da bodo ljudje videli, kakšne so potencijalne koristi. Potem je treba usposobiti ustrezne lokalne odbore, katerih naloga je, dejansko upisovanje, registracija teh zemljišč in njihov upis v knjige oziroma v sistem, eh, na osnovi katerega se izdajo potem formalni lastinski nas naslovi. Če spogledamo neke slik, gre za zelo socialno aktivnost, tukaj vidite dolgo vrsto ljudi, ki eh, hodijo po zemljiščih, eh, po mejah zemljiščih nismo uporabljali konvencionalne ankete, ampak smo uporabljali eh, slike iz zraka z veliko ločljivostjo. Prej smo uporabljali satelitske posnetke. Zdaj imamo orto, zemljevide posnete iz eh, zraka. 1 do proti tisoč v urbanih naseljih, ena proti pet tisoč v podeželskih eh, predeljih. Tukaj vidite, da ne uporabljamo profesionalcev za izvajanje svojih teh anket, uporabili smo ljudi, ki poznajo eh, področje, ki so lahko eh, prepoznali razlike v slikah oziroma podrobnosti v slikah, ki so poznali lasnike, njihove sosede in lokalne eh, odbore, kar je bistveno zmanjšalo, eh, bistveno zmanjšalo možnost, da se pojavljali lažni zahtevki. Tukaj vidite pregled eh, tega zemljevida, te karte. Eh, prebivalci si pogledajo, so zadovoljni z opisom. To se potem eh, prenese v lokalni odbor, kjer se eh, zahte lesenski zahtevek opiše, torej registrira. In na osnovi tega se zda ustrezen eh, naslov, lesniški naslov. In potem se rešujejo spori, če se pojavijo. In ta lokalni odbor je prvi naslov za pritožbe, imenuje se Abunci, če tega ne more rešiti, potem gre zadeva naprej po formalni sodni poti. Ampak običajno je bilo mogoče rešiti vse spore že na tej lokalni ravni, vsaj v naših pilotnih projektih. Kakšne zadeve se pojavljajo v tem procesu registracije? Naj začnem z vrzeljo med eh, opredelitvijo oziroma med razmejitvijo zemljišč in njihovim pisom na zemljevide. Demarkacija, to se pravi, razmevanje gre zelo hitro, imamo pa problem pri izdajanju eh, lastinskih certifikatov oziroma naslovov. To lahko podkopava zaupanje ljudi v ta sistem, zaradi tega, ker lahko prihaja do eh, transakcij na osnovi zahtevkov, ki potem niso opisane in celoten sistem eh, postane zastarev. Po našem mnenju imamo tukaj eh, dve točki, kjer prihaja do oskih grl, potrebno bi bilo vključiti več ljudi za to, da bi obdelali vložene zahtevke, upisali meje parcel. Druga zadeva pa je zunaj našega nadzora, to pa je sam eh, sodni sistem, pravosodni sistem. Če prihaja do večjega števila sporov, tudi če se ti ne povečujejo v procentualnem smislu, eh, lahko pride do prevelike obremenitve sodnega sistema. Se to je vprašanje, kako ukrepiti ta sistem, da se ne bodo takšni primeri kopičili na sodišču in bo trajalo predolgo, da bodo rešeni. Drugo vprašanje je, kdo naj bi nosil stroške izdajanja teh lasninskih eh, naslovov in eh, na kateri ravni naj bi se to dogajalo. Vlada eh, meni, da bi morali ljudje plačevati za storitve in v tem primeru. Mislim, so hoteli osopati od tega pravila, vendar pa je tukaj razlika med urbanimi in podeželskimi področji. Pri večini zadev pa je Ruanda na zelo nizki ravni, kar zadeva stroške, zdaj pravi tehnologijo, ki je bistveno cenejša, dan današnji uporabljamo lokalne ljudi za izvajanje nalog, tako da so stroški dokaj nizki tudi zato, ker so ljudje zelo zauzeti in pripravljeni eh, delati za zelo nizke plače oziroma plačila. Vse to je prispevalo eh, k temu, da je bil projekt eh, zelo poceni. Dejstvo pa je, da ljudje še vedno ostajajo zelo revni. To so torej zadeve, s katerimi se še ukvarjamo. Kar zadeva pomen tega procesa za druge države, bi morali pretehtati dejstvo, da gre za nizkocenovni projekt, na drugi strani pa imamo ne tako zelo natančno metodo registracije v primerjavi z bolj sodobnimi metodami. Tam, kjer imamo veliko stopnjo sporov, bi potrebovali bolj natančno razmejitev. In o tem bi bilo treba dobro premisliti, ko se odločamo, ali bi metodologijo uporabili tudi v katerih drugih državah v razvoju. Kar zadeva institucionalne vloge in zmogljivosti za eh, razširitev tega procesa. Imeli smo projekte, ki so dobro delovali na pilotni ravni in eh, ugotavljali, kako bi lahko zadevo spravili na nacionalno raven. Zato se je treba odločiti, kakšne institucionalne ukrepe je treba za to izvajati. Še vedno nimamo ustrezne povezave oziroma nimamo primerljivosti eh, z pravnimi sistemi, carinskimi sistemi, ki vladajo v drugih eh, državah, v razvitih eh, državah. Imamo tudi drugačne družbene norme. Vprašanje je, kako se bomo tega lotevali. Ljudje so naše zelo inovativne eh, načine, da se s tem ukvarjajo, s tem, da takšne stvari priznajo ali ne. Vendar bi te zadeve lahko pripeljali do določenih napetosti. Vprašanje je tudi, kako spostaviti sisteme in strukture, da bi vzdrževali takšen sistem eh, vpisa oziroma registracije. To je vprašanje in ključno vprašanje za vsak eh, tak projekt, ki se prvič izvaja. Če ni mogoče vzdrževati teh eh, aktivnosti, potem eh, je vsak napor odveč. O tem je treba premisliti pred začetkom vsakega programa registracije zemljišč. In še zadnjih nekaj točk, kar sem morda že tudi povedala, je, da je metodologija v Ruandi. Eh, dober primer in dobra referenca za nizkocenovno registracijo zemljišč v Afriki, vendar je treba upoštevati razmere v posameznih državah, treba pa je pogledati tudi primerjave med eh, stroški in pa natančnostjo eh, teh eh, opisov. Imamo pa tu zeli, veliko politično voljo, kar je tudi posebno za Ruando. Hvala lepa. Hvala lepa za korisno, praktično predavanje, ko pridemo do vprašanj in odgovorov, sem prepričan, da bo zelo veliko vprašanj. Eh, govorili ste o osmih milijonih, eh, morda pozneje lahko govorimo o Eh, bolj natančnih stroških. In sedaj gospod eh, Roškut, ki bo lahko povedal, kakšne so njegove izkušnje na Madagaskarju, je član tehničnega odbora eh, o zemljiški lasnini in ima zelo zanimivo izkušnjo in potem bomo lahko primerjali njegovo z ruansko. pravzaprav moje izkušnje niso bistveno drugačne in eh, prej sem že govoril eh, z Ano in situacijo iz Ruande poznam že iz 90-ih let, iz časa eh, okoli leta 2000, ko se je pripravljala nova zemljiška politika. Tu vidite sliko, sliko kjer želim opozoriti na dve stvari. Najprej raznolikost krajine in eh, kot vidite, eh, nekaj podobnega bi lahko tudi našli v Ruandi, hribovje in številne parcele. To je zelo pomembno, kajti če imamo veliko parcel, se zastavlja cela vrsta vprašanj, o katerih so tudi govorili drugi koliko torej stane eh, slikanje o zemlja in eh, seveda je lahko to zelo drago, lahko se uporabljajo satelitske slike in In tudi povečave so zelo drage. Tu pa imamo torej res velik problem, problem tehnologije. Potem pa se tu zastavlja še pravni problem. Pravni problem o, o tem so že govorili. Hernando de Soto je o tem tudi govoril v svojem delu Misteri kapitala. Rekl je, da je pravi eh, problem teh držav, da delo opravijo lokalni pravniki, ki pa so se pustili navdahniti eh, iz eh, tujih Eh, sistemu, ki pa niso poznali malgaškega sistema in kaj so eh, malgaši hoteli eh, uveljaviti v svoji reformi. Hoteli so tako imenovano lasnino gaš, gaši. To, tu gre za lasnino tistih, ki berejo tako eh, civilni državljanski zakonik eh, kot eh, tudi avstralski zakonik in podobno. To smo imeli prej, vendar po letu 2005 so uvedli novi sistem, ki se opira na malgaško kulturo in tudi pravo razlaga po malgaško. Ehm, in dejstvo je, da je treba tudi poznati eh, malgaški jezik. Eh, Naprimer, nimajo eh, izraza za lastnino. Tu gre za družinske odnose, za prenos na naslednji, red, na naslednji rod in podobno. Pomembno je torej, da obvladamo eh, ta zemljiška vprašanja. Torej moramo vse poznati, moramo pravzaprav vse poznati, dokler imamo nogo na tleh. Če noge nimamo več na tleh, to potem to pomeni, da smo že v eh, grobu. E, in za pravnika pa velja, da mora vse to upoštevati. od 70 let se ukvarjam pravzaprav z zemljiškimi vprašanji in eh, začel sem se učiti v Afriki in na začetku nisem poznal ni česar. Mislil sem, eh, da je dovolj, da poznam eh, vprašanja hipotek in podobno, vendar v teh državah obstaja neka druga resničnost in to so tudi povedali govorniki pred menoj. Obstaja neka neekskluzivnost zemljiške lasnine eh, in eh, na severu imamo neko geometrično vizijo, na jugu pa obstaja bolj, eh, nek bolj bogat pogled na zemljišče. Se pravi, tu imamo tudi različne pravice, vse, ki so povezane z zemljiščem. Naprimer, ko pride eh, duhovnik, eh, eh, potem ne pride tja in da bi plačal eh, eh, malgašom eh, uporabo eh, njihove lastnine, temveč eh, tu se vključi v čisto drugačne odnose. Eh, In tu imajo še vedno povsem drugačen pogled na zasebno lastnino in naš pogled na lastnino ni vezan na koristnost, na uporabo zemljišča, temveč na površino. In jaz sem pravnik in Če se pogovarjamo o lasniških naslovih, potem eh, je to neke vrste Rolls Royce eh, za eh, Madagaskar. Torej, pri zemljiškem naslovu nimamo zgolj samo upis. Imamo po eni strani upis, se pravi, identificiram zemljišče, postavim mejnike, to pra, opravi geometar, ki ga pošle država. E, včasih je ta samo pooblaščen in e, tu imamo vedno možnost pogajanja. Pred nekaj leti sem e, tudi delal v Kamerunu in sicer v bližini novega letališča in bilo je treba zabeležiti in registrirati eh, vsa zemlišča in geometri so prišli zato, da bi postavili menike in Uh, tu so potem tudi ugotavljali, kolikšne so spori in podobno. Se pravi, prva naloga je bila, da se določijo meje in postavijo mejniki. To je bil prvi problem. Potem pa drugo, drugi problem je ugotoviti, eh, kakšne so pravice. Eh, to ni vedno isto kot to, kar pravi zakon. Naprimer, zakon predvideva, da morajo pač izkoriščati zemljo vsaj 20 let. E, in eh, tu se niso sklicovali na norme, ki veljajo med eh, vaščani, temveč je neka komisija določila te norme. In če uh, ti uh, kmetje dobijo ta zemljiški naslov, morajo seveda skrbeti za stalno ažuriranje podatkov. Se pravi, tu se zastavlja vprašanje, kdo bo to delal, kdo ima čas, kdo ima denar, kdo to zna narediti. Na Madagaskarju obstaja 29 državnih služb, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem in sicer za celo republiko Madagaskar. Samo 29 eh, služb. Eh, ta sistem je torej nedostopen in neprimeren za uporabnike, nedostopen zaradi stroškov. Številke se sicer razlikujejo, vendar treba je računati 500 dolarjev za to, da dobi kmet eh, zemljiški naslov za standardno parcelo. Kdo si pa lahko to prevošči? Eh, in sicer v državi, kjer eh, je dohodek na družino dolar ali pa niti ne toliko na dan. In problem je torej, da Eh, vsi ti ljudje, zlasti v urbanem področju, živijo v stali negotovosti. Torej ne vedo, kako je z njihovimi prihodki, eh, kako bodo lahko preživljali in kako bodo živeli iz dneva v dan, od ure do ure. In to je tudi vse vprašanje zemljiške politike. Torej, na Madagaskarju so po letu 2005 uveljavili nov sistem lastnine gaš, gaši. Eh, in to je podobno temu, kar se dela v Tanzaniji in tudi v drugih državah pomalem. To je sistem, ki je bliže eh, skupnostim. Eh, torej imamo lokalne zemljiške službe, eh, to so eh, okanca, eh, eh, to so uradi in ti, te službe vodijo zemljiško lastnino na eh, občinski ravni takrat, ko ni eh, zemljiških naslovov. Zemljiški naslovi torej ostajajo še vedno monopol države. Država sama skrbi za to, torej na lokalni ravni, ko kmet eh, ali pa vlastnik eh, hiše želi dobiti eh, naslov, se obrne na ta urad, ta urad vzpostavi komisijo, In v tej komisiji so predstavniki občine, se pravi lokalne skupnosti, potem Raja Mandrin, e, to so modreci, na lokalni ravni so tudi v tej komisiji in tudi vsi uporabniki, vsi sosedje, ki jih to zadeva. Ta postopek je torej javen in možni so ugovori. Potem eh, imamo ta proces in na kraju samem je mogoče razrešiti že vnaprej mnoge konflikte. Poznaje vam bom tudi predstavil nekaj eh, statistik eh, v zvezi s temi certifikati. Dejstvo pa je, da eh, samo pri petih odstotkih izdaje certifikatov, eh, zemljiških certifikatov, prihaja do blokad. Eh, vse to pomeni seveda, da že predhodno razrešijo težave in eh, uredijo situacijo. Eh, torej, kaj vse to pomeni, kaj pomenijo certifikati, pomeni veliko več uradov eh, v primerjavi z 29 državnimi uradi, potem eh, na eh, zemljiškem naslovu je tako, da podpis daje predstavnik države, pred certifikatu pa je to lahko župan. Eh, potem stikata 10 odstotkov zemljiškega naslova. Hitrost. Eh, za eh, certifikat potrebujemo 68 dni pri zemljiških naslovih, pa včasih čakajo tudi 40 let in več, od 50 let naprej čakajo na določene naslove. In Po letu 1986 je bilo izdanih 500 tisoč eh, certifikatov. In eh, seveda eh, so te številke lepe, ne razrešujejo pa vseh problemov. Zakaj ne? Naprimer, zmotili so se pri. Eh, eni točki. Gre za zavarovanje investicij. E, kmetje ne zavarujejo svojih investicij. E, kmetje zaš, želijo zaščititi dediščino, ki jo želijo predati svojim otrokom. Se pravi, to je drugačna e, logika. To je prvi problem. Drugi problem. Predvideli smo, da bodo z mikrokrediti lahko izboljšali parcele, za katere imajo certifikate, vendar eh, kmetje ne urejajo zemlišč, ne zahtevajo mikrokreditov in podobno. Se pravi, tu smo v sistemu, ki ga moramo prav gotovo izboljšati oziroma treba je eh, morda tudi razmisliti na naši strani, kaj je to zasebna lastnina, kaj ti vse to vpliva tudi na investicije. In potem eh, zadnji problem, eh, število parcel in velikost eh, parcel je zelo raznolika. Imamo parcele, ki so velike 2x3 metre. Pomislite na to, da uporabljate GPS in da želite tu pravzaprav pogledati parcelo veliko 2x3 metre. Torej, poskusil sem eh, predstaviti stvari, kar se da hitro, veliko tega sem pozabil. Hvala lepa. Hvala lepa za to, da ste se potrudili na hitro predstaviti, kaj delate na Madagaskarju. Torej, spomnimo se, kaj poskušamo tu storiti. Ne želimo govoriti samo o registrirani, neregistrirani zemlji. Ne želimo govorite samo o slamih, lasnini eh, in podobno. Mi želimo storiti več. Mi tu ustvarjamo kapital. Vsaka registracija, ki se opravi v Ruandi, 8 milijonov, eh, upam, da bomo registrirali v Ruandi, vsa ta lastnina postaja kapital. Gre za ustvarjanje kapital premoženja. Imam stanovanje v Šatelaju, vendar moram reči, da nimam nobenega naslova. Tega ne morem uh, vam prodati, lahko pa to dam sinu. Če bi pa imel naslov, bi lahko pravzaprav šel na banko in eh, na ta način dobil posojilo. Se pravi, gre za proces pridobivanja kapitala. S tem bi lahko kupil hišo, avtomobil. Kaj torej poskušamo narediti? Želimo ponovno kapitalizirati eh, države v razvoju, revne države. In če bomo ponovno kapitalizirali eh, te države, kot pravi profesor Lisoto, bomo eh, ustvarili eh, 17 eh, biljard, eh, biljonov eh, kapitala. In eh, malo časa imamo, želimo imeti seveda tudi razpravo. Naj izpostavim nekaj misli. Registracija. Govorili smo o registraciji. Eh, govorili, smis, govorili smo o registraciji v knjigi, o nekih voucherjih. Clayton je govoril o registraciji in internetu, se pravi, tu bi imeli neke informacije eh, v medmrežju. Potem imamo v zvezi s tem še mnoga vprašanja, o katerih bi lahko razpravljali. Seveda bi bom prosil tudi komisijo, da pove Eh, svoje. Eh, so predsedujoči, želi tudi še nekaj dodati. Dovolite, da še nekaj dodam. Razlog, zakaj se s tem ukvarjamo, je, ker je to politika, ki jo moramo razvijati. In komisija bi morala nekoliko razmisliti o tem. Zakaj? Izkušnje v eni evropski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 osebam, ki so pač eh, živele na majhnem delu Irske. Tu je šlo za uh, zelo rodovitno ozemljo, ti so hoteli ostati. Zelo velik del uh, Irske pa je uh, bil pod britansko oblastjo, ti so uh, hoteli izkoriščati um, ta tla in so vedno bolj pritiskali. Eh, potem smo pa imeli tudi težave z prebivalstvom, eh, velika smrtnost, eh, odseljevanje. Se pravi, vse težave, ki so izhajale iz zemlišč in lastnine, so bile ključne za delitev otoka in v 19. stoletju je to bilo zelo akutno mi smo tudi imeli zemljiško komisijo. Se pravi, šlo je za eh, zemljo, ki je bila zapuščena, prepuščena državi in to je bilo treba upravljati. Stvari so se pa seveda poznaje uredile, zemlja je bila razdaljena in podobno, vendar komisiji želim povedati naslednje. To je morda model, ki bi ga morali preučiti. Govorim o državi, ki je bila nekoč del eh, imperija gre za državo, ki je imela še do, pred kratkim lakoto. In mislim, da se zato splača vse to preučiti. Vse to je bil čas pred računalniki, pred komunikacijami, pred eh, sateliti. Nismo imeli vesolskih agencij. Nekoč sem v Strasburu že govoril o tem. kmetje morajo seveda poskrbeti tudi za mirovanje zemlišč eh, in to se seveda slika sateliti. Eh, in eh, kaj bi pravzaprav lahko namesto tega delali s temi sateliti? Lahko bi jih uporabljali v Šrilanki, lahko ugotavljali, kje je nastala škoda v naravnih nesrečah in podobno. To pomeni, o teh stvarih lahko govorimo, lahko uporabimo lastne izkušnje, izkušnje v državah članicah in institucijah in s temi izkušnjami lahko pomagamo ljudem. Ko sem bil v Ruandi, sem bil zelo impresioniran. Videl sem ekvivalent eh, zemljiškega registra. In videl sem ljudi iz eh, Združenega kraljestva, iz Nizozemske, ki so pomagali, da se vzpostavi ta registr, ta katastar. In nekoč sem bil tudi minister za lokalni razvoj na Irskem in mi smo tudi zelo veliko svetovali. In v Ruandi sem videl, kako poteka to svetovanje v lokalnih skupnostih, eh, kako se pač govori o zemlji, kako se opravljajo zamenjave, vse to vključuje, eh, angažira ljudi in to ni nekaj, kar bi potegnili kar tako iz rokava. To je nekaj, kar je povezano z zgodovino in to ne tako davno zgodovino. V eh, preteklosti smo pred nas imeli tudi veliko socialnih stanovanj, pozneje smo jih privatizirali in eh, spremembe so bile velike, velike razlike zato, ker so ljudje postali lastniki. Pokazala se je ambicija, samo eh, zaupanje, samo zavest, eh, vse to se je spremenilo. In ljudje so potem začeli tam tudi kupovati nova stanovanja, to ni več bil socialni geto. Torej, namen te razprave je, da na, tej, na tem področju nekaj več dosežemo. V skupini socialistov so ljudje, ki pravijo, da to moramo storiti. Ne vem, kako je z drugimi političnimi skupinami. E, torej, mi moramo tu izkoristiti vse izkušnje, vse komentarje in upamo, da bo komisija storila več na tem področju. To sem hotel pač. Um, povedati, preden eh, besedo prevzame eh, komisija. Hvala lepa vsem govornikom. Sedaj bi pa še prosil predstavnika komisije, da spregovori nekaj besed. Hvala lepa. Moje ime je Vimalko, delam na Grejne direkcije za razvoj. Še posebej se ukvarjam z vprašanji energetske varnosti oskrbe in varnosti prehrane. Hvala torej za to zaslišanje, za to, da ste to temo zopet postavili v v spredje. Če se ne posredno odzovem na zadnji poziv gospoda Mičla, potem lahko povem, da vsekakor razumemo pomen. Vprašanje lastninske pravice eh, na zemljiščih in to zdaj bi lahko upeljali še naprej, še posebej z eh, ljudmi, ki so danes tukaj pred nami. To je zadeva, ki je še vedno aktualna in aktualna je kot eh, tu kaže, na primer, objava smernic EU o oblikovanju politike, zemljiške politike in zemljiške reforme, kar je bilo nedavno objavljeno in to se mi zdi zelo koristen vir in tudi zelo koristna usmeritev za nadaljne delo. Številna sporočila v tem dokumentu in nekateri govorniki so o tem govorili, govorili, ostajajo relevantna in aktualna. Gre za sporočila v smislu, da ko je govora o zemljiščih, nimamo rešitve za vse primere. Treba je upoštevati specifiko posamezne države, treba je upoštevati dejstvo, da to je proces, ki zahteva svoj čas in eh, zato moramo dati na voljo dovolj časa za vse te procese. No, ampak no, predvsem se mi zdi najpomembnejše to, da gre tukaj za zanesljiv dostop in varen dostop do zemljišč in do zemljišči povezanih pravic. To je bistvo vsega skupaj in to je tudi tisto, kar ponuja povezavo z vašim uvodom, predsedujoči, in to nas opet navezuje na eh, večene blaginje, prihodka, bogatstva in tako naprej, kajti to je to, kar zemljišča predstavljajo, predstavljajo osnovo za proizvodnjo, osnovo za življenje, za zagotavljanje eh, prihodka, eh, dostop do resursov, do vode, do pašnih pravic in tako naprej in tako dalje. To so torej vidiki, ki smo jih izpostavili, kakor tudi pomen institucij in predstavitve, ki smo jih slišali danes. Eh, so izkazali, kako pomembno je vzpostavljati institucije na področju beleženja lastninskih pravic na zemljiščih in tudi kar zadeva reševanja sporov. Druga zadeva, ki je tudi v spenicah, je dejstvo, da so tudi eh, običajni sistemi in neformalni eh, sistemi um, lastništva, nekaj, kar velja prepoznati in priznati. Na to ne smemo razumeti kot eh, omejitev za kmetovanje, kajti ni neke poenotene, uniformirane rešitve, ki jo bi lahko posod uveljavljali, niti ki bi jo želeli uveljavljati. No, praktično pogledano, komisija preko svojih programov razvoja podpira številne pobude na globalni ravni, na celinski ravni, naprimer tudi v okviru eh, organizacije International Land Coalition ali pa preko podpore v okviru afriških eh, smernic za zemljiško politiko UN Habitat je to omenil. Prav tako pa imamo na nacionalni ravni celo vrsto programov v Namibiji, v Bangladešu, v Ruandi, v Venezueli, v Vietnamu. kar nekaj programov po svetu torej podpiramo na tem področju, seveda pa bi si želeli storiti več, kjerkoli je to sploh izvedljivo in tudi ustrezno. Ne bi zdaj šel v razpravo, ki bo potekala v okviru naslednjega panela, ampak eden od vedikov, ki morda ni zadosti obravnavan v spenicah EU, je vprašanje masovnih investicij, ki potekajo v kontekstu takšnih običajnih eh, sistemov lastninskih pravic. In to je področje, kjer bi morali storiti več. In kolega Blok vodi delovno skupino EU ravno na to temo in morda bo tudi on povedal še par besed s tem v zvezi. No in s tem bi tudi zaključil svoj odgovor. Hvala lepa. Hvala. Morda bi prosil drugega govornika v imenu komisije, da se morda osredotoči na lastninske pravice, ne pa na vprašanje zemljišč kot takšnih. Je še kdo strani komisije, ki bo spregovoril? predsedojoče, če lahko samo ponovite vprašanje. Ja, gospod Blok, če se lahko sredočite nekoliko tudi na vprašanje lastninskih pravic, beleženja teh pravic, ne ko gre za kmetijska zemljišča, ampak ko gre na, za zemljišča na splošno, tudi v slamih, naprimer, in podobno. Ja, ključno vprašanje je, da so smernice EU za zemljiško politiko podarili pomen priznavanja teh običajnih sistemov. To ne pomeni, da registracija lastnine ni koristna. Registracija je verjetno nekaj, kar potrebujemo v vsakem primeru, ampak proces, ki bo privedal do tega, je v številnih primerih verjetno nekaj, kar ne upošteva šibkih institucij, s katerimi imamo opravka v državah v razvoju, prav tako ne upošteva specifičnega konteksta, kjer eh, menimo, da bi to vrtno registracijo zemljišč lahko razvili hitreje, naprimer v državah kot je Ruanda, tam torej, je pritis prebivalstva kar velik v to smer in potreba po registraciji zemljišč je verjetno mnogo bolj občutena kot pa v državah, kjer na podeželju ni to vrstnega pritiska na naravne vire, naprimer kot je temu primer v Ruandi, eh, pa tako v tako imenih periurbanih območjih se izkazuje največja potreba po čim hitrejšem uvajanju sistemu registracije. Hvala lepa, noče je temu tako in če komisija to potrebo prepoznala, potem bi morda morali pravice, istinske pravice in pa mm, pravice do skoriščenja zemljišč vključiti v vse naše dokumente tudi na nacionalni ravni, tako da bo to temeljni kriterij, tako kot dostop do vode, kot dostop do izobraževanja, do zdravstva in tako naprej. Tako, zdaj bi rad eh, odprl razpravo tudi za kolege poslance. Želite kaj povedati? Hvala lepa, gospod Deva, za besedo, hvala tudi za organizacijo te razprave. Bojim se sicer, da bom morala nekoliko izraziti svoje nesoglasje ali pa morda provokativno zamisel. Predtem, da je izsev ta, da bi ponovno spostavili kapital, da bi zgradili bogatstvo, zame je vprašanje, edino vprašanje, za koga? Številni ekonomisti in politiki eh, enačijo sodobnost. Eh, rast, bogatstvo z lastnino zemlišča, ampak sama nisem pripričana, ali je parcelacija zemlišč in registracija zemlišč edina rešitev. Tukaj govorimo o državah v razvoju in v večini teh držav je, eh, so zemlišča družbena lastnina in dostop do teh zemlišč se ureja z eh, običajnimi eh, pravili, pravili običajnega prava. OZN je sprejel deklaracijo o pravicah domorodnih eh, ljudstev, vključno za sledno klauzulo. Avtohtona ljudstva imajo pravico do zemljišč, ozemelj in resursov, ki jih eh, zasedajo tradicionalno oziroma ki jih uporabljajo oziroma so jih pridobili. Eh, leta 2009 sem sama posredovala amandma, ki ga je naš parlament sprejel, ko smo sprejemali resolucijo v okviru podnebnih eh, pogajanj v Kopenhavnu in še vedno je govora o teh sam domorodnih skupnostih, namreč je potrebno priznati njihove hmm, lohtone pravice. In zato se sprašujem, kako vidite možno povezavo med eh, običajnim pravom, potem priznanimi pravicami domorodnih skupnosti in pa privatizacijo, ki je edino orodje, ki ga nekateri vidijo za modernizacijo. In če dovolite, vem, da tukaj govorimo o državah v razvoju, ampak ta razprava me spominja na številko, ki jo imam vse čas v glavi. Tukaj v Evropi vsake tri minute zapre vrata ena kmetija, eno kmetijsko gospodarstvo. In nekdo je prej omenil, resnični problem. Ali ni morda dostop do zemljišč, dostopnost zemljišč, eh, ključno vprašanje. Pri vseh teh zapiranih kmetijskih gospodarstv ne gre za to, da naši mladi eh, nimajo dostopa do zemljišč, kajti zemlj, dostop do zemljišč je ključno vprašanje. Eh, problem je namreč, da mm, cenovna dostopnost ni prava. Eh, eh, ni dostopa do kreditov, do drugih sredstev. Tako da bistvo razprave tukaj ali v državah v razvoju je, kako zagotoviti sploh dostopnost eh, zemljišč, eh, kako to omogočiti mladim, ne da bi bilo to ključno povezano tudi z eh, lastnino. Kaj ti ključno vprašanje je, kako zagotoviti pravico dostopa do zemljišč eh, in nikako to ne sme biti razprava povezana zgolj z individualno zasebno lastnino zemljišč. Hvala. No, končno imamo politično razpravo v Evropskem parlamentu. Bi lahko naši panelisti odgovorili na to vprašanje? Klejten, Klarisa? Ja, na neki ravni je to razlikovanje med kolektivno in zasebno lastnino nekaj, kar v bistvu prikriva dejansko realnost na terenu dva pač ne moreta izkoriščati istega polja. In na ta način mislim, da je treba vedeti, da je treba nekako resurse pravično razdeliti med, eh, med uporabnike. Kar zadeva privatizacijo, problem, ki ga izpostavljate, je dostop do zemljišč, zagotavljanje dostopa do zemljišč. In to, kar jaz skušam izpostaviti, ko eh, govorim, je, da skušamo na nek način upravljati to konkurenco. Imamo redko dobrino, ki jo številni želijo zasesti in vprašanje je, kako zdaj na nekakšen dinamičen način določamo te pravice, tako da lahko uporaba, ki zagotavlja višjo vrednost, odkupi uporabo, ki zagotavlja nižjo vrednost in so vsi zadovoljni. Ko govorimo o avtohtonih skupnostih, je še posebej pomembno, da priznamo to skupnost kot tisto lokalno samoupravno vlado. Dejstvo je, da ne moremo kar tako priti z neko državno eh, oblastjo, eh, ki popolnoma ignorira eh, tradicionalen način postopanja z zemljišči, ki ga ima neka skupnost. Tako da mislim, da se vsekakor moramo osredotočiti tudi na to vprašanje v številnih državah, kjer se te tradicionalne pravice eh, na takšen način kršijo. Sem pa tudi mnenja, da v številnih primerjih kolektivna lastnina neke skupnosti in eh, upiranje pojmu privatizacije predstavlja nekaj ideološkega v smislu, da pri teh primerjih gre za zasebno lastništvo znotraj skupnosti po družinah. Če rečemo, da neka skupnost eh, obvladuje neko zemljo in da to pač razdeli, kakor želi, prav, ampak skupnost je lahko zelo nebulozna zadeva. Ne vemo, kdo tja sodi in kdo ne. Tako da treba definirati, kdo je v tej skupnosti, kdo ima te pravice in kakšne so te pravice. Tako da v bistvu gre za isti proces, gre za to, da, da so vse stvari jasne, eksplicitno povedano, da ne prihaja do kakih dvoumnih eh, situacij in eh, posledično konfliktov. Preden dam besedo Klarisi, bi dal besedo Ani. Kaj ste našli na terenu v Ruandi s tem v zvezi? Ko gre za zemljišče v lasti skupnosti, torej neko družbeno lastnino. Če sem prav razumela, je šlo za to, da obstaja določena negotovost glede privatizacije kot rešitve za vse probleme. Kaj ti dostop do zemljišč naj bi bil ključni. Mislim, da v Ruandi o tem ni ravno veliko govora. Zasebna lastnina je nekaj, kar tam razumejo kot eh, nekaj samomevnika, ampak Mozambik je mm, boljši primer. Tam je vsa država v, eh, vsa zemlja v lasti države, vse pa dajo dolgoročna in najemne pogodbe in eh, prenos lasništva ni dovoljen. In zato je tam veliko razprave o tem, ali bi morali omogočiti eh, enostavnejši prenos zemljišč. Ampak v Mozambiku se priznava tudi lasništvo skupnosti. In eh, lasništvo na zemlji je priznano čez obladuješ neko zemljo, vsaj deset let ali če v neki skupnosti gre za eh, bona fide zasedbo zemljišča. V takšnem primeru je to lastništvo nekako vsaj načelno zagotovljeno. Ne vem, če s tem odgovarjam na vprašanje, ko jaz razmišljam o dostopu do zemljišča, ne razmišljam zgolj o tem, da ima nekdo fizični dostop, ampak tudi o tem, kako se lahko to zemljo razvija, kako se lahko obdrži naprej. In tu smo že popolnoma izven vprašanja lastništva zemljišč. Če smem samo nekoliko zadevo osvetliti, jaz sem, ko sem star 21 let, bil v lasti 41, 14 tisoč hektarjev, potem pa samo 80 hektarjev, kaj ti preostalo zemljo mi je odzela vlada, eh, jo razkosla in dala ljudem, ki so obdelovali to zemljo. In ti ljudje so postali zelo, so, so uspeli preživeti. Eh, in eh, gospodarstvo Šilanke je tudi uspešno preživelo. No, naj samo jaz povem. V tem parlamentu imamo poslanca po imenu Pat The Cope Gallagher. Zakaj The Cope? Zato, ker je ogromno Gallagherju tam, kjer je uh, on doma. In zakaj je tako? Zato, ker to izhaja iz besede kooperativ, zadruga. Njegova družina je ustanovila takšno zadrugo. No, tako da obstaja veliko načinov, kako te stvari reševati. V drugem panelu bomo govorili tudi o uh, teh vprašanjih. Kajti, ena stvar ne razumem. Mi si prizadevamo za določene stvari za nas uh, in uh, ko smo na Irskem začeli odprodajati občinske občinska stanovanja, so ljudje rekli, ja, ne bo več, ljudje ne bodo več socialisti, imamo samo konzervativce. Mi niti nimamo, ne vem, kakšne konzervativne kulture, da bi se to zgodilo, ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da so ljudje spremenili svoj odnos do sebe samih, spremenil se je tudi njihov odnos do dolgoročnih investicij v skupnosti. In ko grem jaz v Ruando ali Angolo in vidim mlade z mobilnimi telefoni, ki jih znajo bolje uporabljati kot jaz, to kaže, da niso ljudje, ki niso inteligentni, so inteligentni ljudje z ambicijami. In berlinski del je padel in nekega dne bo tudi ta berlinski zid revščine v tretjem svetu padel. In del rešitve je to, da damo ljudem priložnost, ki jo želimo tudi mi. To niso ljudje z Marsa, isti so kot mi. Tudi mi želimo biti lastniki svojih eh, stanovanj, hočemo investirati, hočemo nekaj dati svojim otrokom. Zakaj? ne želimo istega tudi za druge ljudi. Če bi temu bilo tako, bi se njihova življenja bistveno spremenila in mislim, da eh, bi bili vsekakor sposobni prevzeti to. Ja, to, kar sem jaz hotela povedati, je ravno obratno. Govorimo o Franciji, o Evropi nasplošno, jaz vidim na tisoče, mislim, da imam celo pravo številko, tri milijone 700 tisoč ljudi je moralo zapustiti svojo zemljo, ker ne morajo več vračati posojil. Hočem torej reči, da se moramo tudi mi zamisliti nad tem in morda iti po drugi poti in zagotavljati dostop do zemljišč, ki ni izključno vezan na lastništvo. In na ta način bi lahko mladi lahko začeli z novimi Eh, kmetijami in jih obdelovali. Ja, moje mnenje je, da bi potem morali berlinski zid ponovno postaviti. Ljudem je treba dati eh, lastnino. Mislim, da ne moremo eh, zadeve razviti na takšen način. Še en panel imamo, ampak vem, da želi Charles May tudi vprašati nekaj. Charles Gurens, ne? Dobro. Želi še kdo iz panela na to odgovoriti? Klerisa, hvala lepa, predsedujoči. Ja, realnost je seveda takšna, da gre tukaj za veliko razpravo na področju zemlišč. E, eh, gre za tako eno komodifikacijo eh, zemlje na eni strani in pa socialni dejavnik, družbeni dejavnik zemlišč na drugi strani. Veliko dokumentov je bilo spisanih na to temo. E, mislim, da razprava poteka predvsem o tem, čemu pravimo v angliščini the property ladder, torej nekakšna lestvica eh, nepremičnin. In dokler lahko s časoma postopaš gor po tej lestvici, začneš kot najemnik, potem imamo eh, lahko eh, socialna stanovanja, eh, Eh, počasi neko posojilo in tako naprej do končnega lastništva, tako da ljudje lahko vstopajo na to listico, kjer eh, hočejo. In to se zdi, da se v praksi dejansko dogaja. No, in to, čemu smo priča, eh, in tukaj govorim predvsem o urbanih naseljih, je, da imamo neformalno lastništvo in formalno lastništvo. In trg deluje v obeh segmentih, tako na segmentu neformalnega in na segmentu formalnega lastništva. Tako da bi rada samo izpostavila, gospod Bog to ve, da so smernice, ki jih je EU pripravila, zelo dobre, vendar pa niso nekako prirejene urbano okolje, morda bi se lahko kaj naučili iz načina, kako ti trgi delujejo tudi na urbanih območjih. No, hvala vsem tudi čisto formalno gledano za sodelovanje na tem panelu in sedaj predajam predsedstvo kolegu in prijatelju Geju Mičlu. Um, moram zaprositi paneliste, da zapustijo svoje mesta in uh, naredijo prostor novim panelistom. Medtem ko se nam bodo ti pridružili, naj povem, da imamo samo še eno uro na voljo in vsak od štirih govornikov lahko govori največ deset minut, potem pa bomo imeli priložnost za še eno izmenjavo mnenj. Okay, you're, you're all very welcome. I'm just going to keep moving if you don't mind because we, we're going to finish at six. Vsi ste zelo dobrodošli. Začeti bo treba, ker moramo končati do šest. Govorili bomo z grabežem zemljišč v državah v razvoju. To je sorodna tema. To se je širilo v zadnjem času in ugotovili bomo, kakšni so različni odzivi, ki se pojavljajo zato, da bi se soočili s tem fenomenom. Prvi panelist bo Roman Hede iz Food First Information and Action Network. Potem imamo Violet Rupener iz eh, nevladne organizacije 3D, Michael Taylor, ki je programski vodja globalne politike in Afrike ter mednarodne zemljiške koalicije. Potem pa Henry Saragi, ki je generalni koordinator La Via Campesina v Indoneziji mislim, da bi lahko začeli z prvim prispevkom. Roman Hele bo začel. Hvala lepa za vabilo, poskušal se bom držati omejitve desetih minut. A, vidimo prezentacijo. Well, to the... Najprej čestitke komisiji za povezavo obeh eh, tem lastninskih pravic in garabež. Zato je zelo pomembno, da povežemo te teme. Včas mi je, da bom podal kratek uvod v to temo, podal nekaj izjav glede tega prisvajanja zemljišča. Če menite, da bom navajal transakcije oziroma predstavljal študije primerov, potem ste se zmotili, zadevo bom izvedel na drugačen način. Najprej moramo razširiti naše še vidike, če govorimo o tej temi. Pogosto govorimo samo o kmetijski dejavnosti, vendar pa moramo govoriti tudi o rodarstvu, o turizmu rekreativnih eh, conah, naravnih eh, rezervatih, eh, zaščitenih območjih, kot tudi posebnih ekonomskih conah. V moji predstavitvi se bom osredotočil dejansko na kmetijske aktivnosti. ki jih najdemo potem pojmo prisvajanje zemljišč. Tukaj imamo nekaj osnovnih številk. FAO ocenjuje, da v zadnjih treh letih samo v Afriki strani zunanjih investitorjev eh, bilo okupljeno 20 milijonov hektarjev zemlje. Za primerjavo naj povemo, da, je kmetijsko, da so kmetijske površine v Evropi okoli 100 milijonov hektarjev. Ti nakupi zemljišč so e, pretežno dolgoročni najemi 20-30 do skoraj 100 let, torej ne gre za nakupe, ampak e, za uporabo zemljišč, za kup zemljišča. Sedaj se lahko vrnemo na razpravo iz prvega panela, gre za vprašanje liberalizacije trgov, zemljiških trgov. Od sredi 90-ih let eh, donatorji zelo pritiskajo na liberalizacijo eh, trga z zemljišči in ustrajajo eh, na dostopnosti zemljišč za investorje. Tukaj imamo Millennium Challenge account, ki prevladuje tukaj pa tudi druge korporacije, ki imajo projekte, s katerimi spodbujajo rast zemljiških trgov. Imamo tudi velik eh, bum pri neposrednih eh, tujih naložbah v kmetijstvo. Svetovno poročilo UNCTAD-a je poudarilo, da smo imeli v začetku 91 no milijardo ameriških dolarjev, ki so se tako investirali. Leta 2007 so se te investicije dvignile na 3 milijarde ameriških dolarjev. Za ta proces ruralnih območij vidim tri osnovna gonila, predvsem je to velika kriza, se nam je hrana je leta 2008 tema varnosti hrane se je pojavila ponovno na agen, političnih agentih mnogih držav, bogate države. se zdaj okvarjajo z offshore kmetijstvom, kot temu pravim, to se pravi, da poskušajo zagotavljati varno skrbo za živili preko velikih eh, investicij v kmetijstvo zunaj nacionalnega teritorija drugo je bom pri eh, kmetijskih gorivih, eh, biogorivih, stalno naraščanje uporabe eh, biogoriv z spremenjujočimi se mešalnimi razmerji. So pripeljali do tega, da se 37 odstotkov vse zemlje pridobiva za proizvodno biogoriv. To niso potrjeni podatki, vendar eh, kažejo na razsežnost eh, pomena biogorjev eh, v teh aktivnostih pridobivanja zemljišč. Če si pogledamo prognoze za uporabo biogorjev, vidimo, da skoraj pol milijarde hektarjev postaje potrebnih za to, da bi dosegli neke vrste zdržni miks pri eh, gorivih, kar bo povečalo zemljiške potrebe eh, za kmetijske namene. Tretja točka, ki je tudi treba omeniti, tretji kodnilo pa je finančna kriza, kjer se pojavlja aktivno iskanje in eh, dejanske oziroma investicije v nepremičnine strani investicijskih skladov. Kaj je tukaj novega, kaj je drugače? Tukaj imam eh, citat, citat eh, kamboškega kmeta, ki pravi, zakaj eh, kupujejo zemljo, naprimer, da bi kupovali riš, namesto da bi kupovali riš na tržnici. tukaj prihaja do velikih eh, razlik eh, v primerjavi z časom pred 20 leti. Običajno smo imeli investicije eh, v pridelke, zdaj imamo investicije v biogoriva, imamo direktne uvoze v investicijske države, imamo investicije v visokocenovne posevke za pridelavo hrane in eh, biogoriv. Razsežnosti so tudi drugačne, če si pogledamo eh, vrh v 70-ih letih, eh, ko smo imeli čikita aktivnosti, kjer smo imeli 40 hektarjev, za katere je šlo ali 40 tisoč, zdaj pa prihajajo do transakcije, ki vključujejo po eno milijardo hektarjev. Zamenjali so se tudi deležniki oziroma akterji, ne gre samo za zasebni sektor, ki je zelo aktiven. Tukaj igrajo svojo vlogo tudi države, tudi razvojne banke so dokaj aktivne eh, na tem področju investicij, kot tudi finančne institucije in investicijski skladi. Pred mesecem dni sem bil v Kambodži in tam smo bili na obiskovalnem izletu oziroma obisku. Naj povdarim nekaj točk, ki smo jih tam opazili. Če se pogledate na zemljevid, boste videli eh, te različne barve in eh, lahko vidite, da so zelo majhni koridori za življenje ljudi teh, na teh območjih. To so zelo priljubljena območja, tukaj so tudi vasi in druga naselja. To je naprimer prikaz eh, zemljiških transakcij v Kambodži. Tukaj vidite poseg gozda, golovsek. Ta gost je bil zelo pomemben za prebivalstvo. Tukaj so pasli eh, svoje bivole in nabirali sadeže. In če govorimo o lastninskih pravicah, eh, se je dobro pogledati tudi to sliko. Tukaj imamo ribiško skupnost. Na desni strani ta kamen eh, kaže, da so imeli jasno opredeljene eh, ribiške eh, pravice. Zaradi politike posebnih ekonomskih con so se te cone, zaščitene cone, razširile tudi 3,5 km od obale, tako da ne morejo več ribariti. Lasništvo, lasništvo eh, zemljišč se vedno pojavlja z omenjanjem win-win situacije, ker vsi dobijo. Retorika investorjev držav je, da obljubljajo nova delovna mesta, potem infrastrukturo in končno gospodarski razvoj v korist vseh. Če pa si pogledamo, kakšna je realnost, ne ustvarja se prav veliko novih delovnih mest. Če pa so, so ta delovna mesta zelo slabo plačanja, manj kot so lahko zaslužili ljudje prej z opravljanjem svoje prejšnje dejavnosti, veliko je tudi sezonskega ali pa nevarnega dela pri teh uh, velikih zemljiščih, ki se odkupujejo oziroma najemajo. Kar zadeva infrastrukturo, je ta bolj namenjena uh, izvozu pristanišča, avtoceste, to pravzaprav ljudem ne pomaga prav veliko. Poleg tega izgubljajo dostop do zemlje, do ribiških območij, do gozdov in tako naprej. Kar pomeni, da prihaja do ignoriranja nacionalnega prava in kršenja človekovih pravic, prihaja do povečane koncentracije eh, zemlje, zemljiške posesti iz našega vidika je eh, ta grabež zemljišč v nasprotju s tem, kar, za kar se prizadeva Evropska unija, torej spodbujati agrarne reforme. Pravzaprav gre za neke vrste negativno agrarno reformo. Spodbujanje in omogočanje to vrstnih eh, poslov je eh, tudi odločitev za industrijsko kmetijstvo na velikih površinah eh, v primerjavi z majhnimi kmetijami. Tukaj imamo študijo, ki smo pred kratkim objavili in sicer glede tovrstnih fenomenov v Keniji in Mozambiku. To je moja zadnja prosojnica. Naj omenim nekaj skupnih aktivnosti organizacij civilne družbe v eh, Evropi pri čemer smo poskušali spremljati aktivnosti Evropske unije, predvsem kar zadeva njihove ukrepe za spodbujanje kmetijstva. Gre za poročilo, ki je bilo pred kratkim objavljeno. Upam, da imate vsi to poročilo pred seboj. Tukaj se še posebej osredotočamo na eh, prisvajanje zemljišč in eh, učinkov teh eh, tega grabljenja eh, zemljišč. Naj eh, pozovem države članice, da nekaj storijo na tem področju in ustavijo ustrezne aktivnosti. Treba je vzpostaviti mednarodno ureditev za preprečevanje tovrstnih eh, pridobitev zemljišč. Potrebujemo novi investicijski okvir v Evropski uniji. Dobro bi bilo vključiti tudi klauzule z sklicevanjem na človekove pravice. Tudi eh, pri biogorivih bi bilo zelo dobro spremeniti eh, cilje, kar zadeva uporabo obnovljivih virov eh, energije. Prav tako bi morali zmanjšati potrebe Evropske unije, tudi kar zadeva krmne rastline. Okrepiti bi bilo treba izvajanje eh, zemljiške politike, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic. Tukaj imamo različne smernice in pa domenim pogojem ne bi smeli spodbujati eh, teh velikih eh, zemljiških investicij. In končno proces FAO glede priprave smernic za odgovorno upravljanje z zemljišči naravnimi resursi. To bo tudi tema mednarodne konference o agrarni reformi in razvoju podeželja. Več podrobnosti o tem lahko najdete, lahko dobite od mene, če ne bo, nimate dostopa do virov, me lahko prosite, da vam zadeve posredujem. Naj zaključim z začnemno 1-2 mednarodne konvencije o gospodarskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki so jo ratificirale države članice Evropske unije. Tam je zapisano, da v nobenem primeru ne smemo ljudem odzeti njihovih sredstev za preživetje. Eh, hvala lepa, hvala lepa, Roman, to je bilo zelo zanimivo eh, predavanje sekretarjat bo prav gotovo poskrbel za to, da bodo eh, vaši prispevki posredovani naprej. Naslednja je direktorica 3D Violet Rupaner. Thank you very much for the opportunity uh, afforded to me to be uh, Hvala lepa za to priložnost, da predstavim poglede naše organizacije na tej javni razpravi. Najprej nekaj o 3D, kdo smo, smo neprofitna organizacija, sedež v Ženevi, naša misija je uh, da eh, ponujemo pravično ekonomijo, v kateri bodo vsi uživali človekove pravice. Ukvarjamo se s kritičnimi vprašanji eh, človekovih pravic pri sprejemanju mednarodnih eh, odločitev. Smo udeleženi tudi pri vzpostavljanju zmogljivosti, pri informiranju javnosti, medijski dejavnosti. Poskušamo opozarjati na povezave med političnimi odločitvami in vplivi na človekove pravice. Potem, ko smo od gospoda Hirija slišali, kakšna je realnost eh, nabav velikih zemljišč, zdaj pa bi vam jaz želela zadeve predstaviti z vidika človekovih pravic in povedati, kakšno dodano vrednost lahko spoštovanje človekovih pravic prinese temu področju. Na koncu bi vam predstavila tudi nekaj zamislov tega, kaj bi lahko naredili v mednarodnih forumih, eh, zato da bi bolj odgovorno oblikovali investicije v cenišča. Olive Dešu, to posebno poročevalka glede pravice do hrane, eh, pravi, da je zdajšen naval na eh, zemljišča posledica neodgovorne uporabe sredstev. Le, da v preteklosti nismo dobro investirali v kmetijstvo in na razvoj podeželja, ni nam uspelo razvijati in spodbujati sredstev kmetijske proizvodne, ki ne izkoriščajo tal in porabljajo eh, vire eh, pitne vode in eh, na ta način smo uničili trge z kmetijskimi proizvodi kaj lahko torej človekove pravice prinesejo pri reševanju teh eh, težav. Vse države so ratificirale vsaj enega od eh, standardov, ki urejajo človekove pravice. Zato jih zavezujejo eh, te obljube. Potem imamo mehanizme za odgovornost, ki so razviti ne samo za ustrezno upravljanje, ampak tudi ekonomsko etiko in eh, to izvaja različne skupine. Človekove pravice se ukvarjajo s tem, kar se dogaja v državah samih, kot tudi med državami. Za zadnje velja, da morajo države poskrbeti za to, da bodo njihove aktivnosti oziroma pomanjkanje aktivnosti prispevalo k spodkopavanju človekovih pravic eh, prebivalce. To velja tudi za nevl državne uh, akterje, kot so uh, čeznacionalno delujoče korporacije. Ne gre za spodbujanje nekega sistema o upravljanju, ne gre za predpise, eh, katero politiko uporabiti za reševanje problemov ali razvijati neke obvezne modele, vendar se je treba osredotočiti na reševanje problemov. Vse, kar negativno vpliva na spoštovanje človekovih pravic, je treba preprečiti z ustreznimi ukrepi vlade. Njih, če ne pravi, da investicije v kmetijstvo niso potrebne, skoraj vse države članice je oziroma države v razvoju je doletel naval na eh, zemljišča. Tukaj treba investirati tudi v kmetijstvo, vendar pa te investicije predstavljajo mnoge izzive za spoštovanje človekovih pravic. Eh, človekove pravice so kršene v primeru, če ljudje, ki so odvisni od zemlje, izgnani svojega, pregnani svojega zemljišča, brez da bi jih eh, sploh vprašali, brez nekega domestila ali. Eh, alternativ, ki bile primerne. Kršene so pravice tudi, če so ustrezno, neustrezno nadomeščeni zaradi um, neproizvodnje. E, tudi, če se e, dohodki e, majhnih pridovalcev zmanjšajo zaradi ovoza poceni proizvedene hrane iz bolj konkurenčnih velikih plantaž lahko gre tudi za kršenje pravic eh, delavcev, kot tudi eh, pravice do samoopredelitve, pravice do razvoja lokalnega prebivalstva, kot eh, tudi pravica za sodelovanje v javnem življenju in pravice do informiranja. So what obligations uh, are... Kakšne obveznosti iz tega izhajajo za države članice. Primer hrane bom uporabila, eh, da to ilustriram. Eh, mnogi instrumenti opredeljuje pravico do živilo oziroma hrane v, hrado, v skladu predvsem z pravicami, kulturnimi pravicami, ekonomskimi pravicami in eh, podobno. To je opredeljeno v 12. komentarju. Kom odbora za pravice. To se nanaša na elementarno hrano, ki mora biti hranilno ustrezna, zato da zagotovi odsotnost lakote za ljudi. Obveznosti so tri. Države ne smejo omejevati pravice ljudi, da se prehranjujejo. To je nekaj, kar je treba spoštovati. Država mora ponudi tudi druge izvajalce, eh, tudi eh, podjetja, ki izvajajo to funkcijo. Država mora tudi aktivno eh, prispevati k sposobnosti posameznikov, da se prehranjujejo. Imamo tudi obveznosti, kar zadeva sprejemanje odločitev in proces izvajanja. Naprimer, nediskriminacija, ustrezni napredek, participacija in ustrezni ukrepi. Kaj torej lahko naredimo za, več, za bolj odgovorne investicije v kmetijstvo kot prvo in to je omenil že moj predhodnik. Spodbujati bi morali pristop na osnovi človekovih pravic tudi na področju kmetijstva, tudi kar zadeva investicije v naravne resurse. To pravzaprav pomeni, da upoštevamo 11 načel človekovih pravic, ki jih je zapisala posebna poročevalka za človekove pravice in sedem načel za odgovorne investicije v kmetijstvo, ki so bile razvite na mednarodni ravni. Zato je treba razviti tudi eh, obvezne pogodbe za investicije v kmetijstvo in vsakršno financiranje sploh iz javnih eh, sredstev oblikovati tako, da upoštevajo načela eh, spoštovanja človekovih pravic. Tukaj gre tudi za spoštovanje pravic revnih in ustrez nemožnosti pritožbe njihove pravice niso spoštovane, poleg tega je treba sprejemati posredne ukrepe, kar pomeni, da investicije v kmetijstvo moramo integrirati v nacionalne razvojne strategije. Eh, posebno poročevalka o pravicah do prehrane je tukaj omenjala strategijo realizacije strategije pravice do prehrane. Eh, tukaj gre tudi za poudarek na razvo razvoju podeželja ne pa samo spodbujajo nove industrije. Morali bi razvijati sistem spodbud za bolj vključevalne poslovne sisteme poslovne modele, ki bodo omogočili dostop do trga in boljše dohodke za eh, kmeti. To vključuje tudi lasništvo zemljišč. Treba je tudi regulirati mednarodne eh, trge eh, kmetijskih proizvodov in eh, tukaj lahko menimo sisteme subvencij, proces, ki bi pripeljal do tega, kar kolegi imenujemo bolj odgovorno trgovanje. Ne na zadnje bi morali izvajati tudi študije vplivov na področje spoštovanja človekovih pravic, ta ocena bi se morala izvajati pred, med in po investicijami v kmetijstvo. Za tiste, ki vas eh, zanimajo podrobnosti te zadeve, je poleg vseh teh publikacij, ki so bile omenjene in jih bodo omenili tudi naslednji govorniki, eh, lahko kot referenco uporabite tudi. Sem ga pripravila za zaključek, naj povem. Če parafraziram Howarda Buffetta, potrebujemo eh, politike, ki bodo koristile našim podjetkom, predvsem tistim, ki so najbolj ogrožene. Potrebujemo politik, ki bodo spodbojali eh, rast zunanje investicije investitorjev in špekulirali z eh, naraščanjem cen hran. Takšne odločitve bodo oropale države hrane in vode, pripeljale do hudih zločinov, eh, beguncev, razseljenih oseb, nasilja eh, na osnovi spola in tako naprej. Zemlja in voda sta osnova življenja, če teh resursov ne bomo zaščitili in pravic do tega, potem bo jim bomo eh, samo sejali eh, semena za bodoče spore. Hvala lepa, zelo dobra predstavitev. Zdaj pa Michael Taylor kot programski menedžer mednarodne zemljiške koalicije. Michael. afternoon and uh, uh, we're tired. Uh, eh, vem, da je pa zno in da smo že otrujeni in nekoliko sem spremenil v zadnjem trenutku svoj naslov. Tukaj in na mnogih prireditvah, kjer uh, sem že bil, smo dostikrat zmedeni, kajti ne vemo, kakšna je razlika med eh, prisvajanjem zemlje, investicijami in pridobivanjem zemlje. Eh, Dosti krat prihaja tudi do prekrivanja med temi tremi izrazi, v nekaterih eh, primerjih pa ne prihaja do prekrivanja. Se pravi, mi moramo vedeti, s čim se ukvarjamo in s katerimi procesi. E, torej predstavnik sem mednarodne zemljiške koalicije, tukaj gre za e, zvezo 83 e, medvladnih organizacij in organizacij civilne združbe. Tu imamo sindikate, raziskovalne institute in podobno. Se pravi, imamo zelo raznoliko članstvo in kaj nas povezuje. Imamo isto mnenje glede eh, dostopa do eh, zemlje in podobno. To je tudi ključnega pomena za eh, vprašanje revščine in podobno. Lahko si pa tudi predstavljam, da taka pobuda. Uh, bo uh, marsikje tudi uh, pritegnila interese naših članov. Torej, mi imamo mnoge partnerske organizacije po svetu in uh, s njihovo pomočjo tudi mi poskušamo razumeti, kaj se dogaja, kakšne so vplivi. Tudi Evropska komisija nas financira. Določene stvari tu uh, so že bile pokrite in uh, rad bi izpostavil samo nekatere nove uh, argumente, ki niso bili predstavljeni. Torej, mi ugotavljamo, da je zelo malo eh, transparentnosti pri tem eh, eh pri dobivanju zemlje. Dosti krat eh, so stvari eh, naredjene na skrivnem. Eh, potihem in uh, vid najdemo mnoge nasprotujoče si informacije, dobimo uh, informacije o poslih, do katerih sploh ni prišlo in včasih se zgodijo veliki posli, o katerih ne dobimo nobenih informacij in ni nobenih poročil. Eh, potem pa imamo tudi studio, študijo Svetovne blanke eh, o tem, da obstaja obratno sorazmerje med eh, zanimanjem investitorjev in močjo vlad Torej, bolj uh, uh, uh, ko so priznane pravice uh, prebivalstva do lastnine, manje interesa investitorjev. Zakaj je zemlja tako pomembna? To vi veste, vendar bi kljub samo predstavil določene razloge. To je primarna, primarni vir, ki je pomemben za življenje, to je tudi eh, ključno premoženje za mnoga kmetijska gospodinstva. Mi tudi menimo, da ima eh, zemlja socialno funkcijo, je znak eh, dediščine, identitete, dostojanstva, državljanstva. In zelo pomembno je, da imajo ljudje dostop in nadzor nad zemljo. To je eh, pogoj za njihov status v družbi. Eh, poleg tega eh, je od zemlje tudi odvisna struktura kmetijskih družb. Torej prihajam iz Botsvane in tam je to res temelj za nadzor nad družbo vendar Botsvana seveda ni edini primer. Tu bi rad navedel tudi nekaj številk. Pomislimo na to, da imamo mnoge priložnosti, mnoga tveganja. Dogajajo se velike spremembe glede dostopa in nadzora nad ta zemljo. 80 odstotkov eh, eh, ljudi, ki živi, eh, trpijo za lakoto, živijo v kmetijskih področjih, se pravi v področjih, kjer se dogajajo in Eh, investicije. 70 odstotkov svetovne hrane pa proizvajajo mali kmetje, se pravi, tu imamo veliko tveganje in velike priložnosti. Zakaj je ta proces eh, pritegnil zanimanje medijev? Dejstvo je, da zemlja, o kateri tu govorimo, ni prazna. To je zemlja, kjer živijo ljudje. Prazna zemlja je sredi Sahara, vendar tam se ne dogajajo kmetijske investicije in tudi investitorji niso za njo zanimivo. Tu gre za produktivno zemlje eh, z ljudmi in ti ljudje so dosti krat najbolj revni v družbi. Eh, mnoga ta področja, za katera se zanimajo investitorji, eh, nudijo malo možnosti za preživetje, za zaposlitev in mnoge vlade poskušajo privabiti investitorje v svoje države, ker pač vidijo tu priložnosti. V tem trenutku opravljajo kar nekaj raziskav in prvi rezultati teh raziskav kažejo, da imamo tukaj visok potencial za negativne družbene eh, vplive, posledice. In dosti krat je tako, da ti projekti prinašajo več tveganj kot eh, izkoriščanja priložnosti. Eh, torej, tu imamo veliko tveganje za prebivalstvo, ki je že ogroženo. Tu gre za uporabnike skupne lastnine. In mi domnivamo, da ena do dve milijardi ljudi na zemlji eh, živi na tej podlagi, se pravi o, na podlagi skupne lastnine. Eh, to je zemlja, ki je bila pač v kolonialnem času kronska eh, zemlja in podobno. To je eh, zemlja, ki je v lasti države. Mi smo pravzaprav prvi, ki, ti ljudje so prvi, ki se naseljujejo na tej zemlji in vse to ni v nasprotju z eh, našimi pravnimi sistemi, vendar ti pravni sistemi ne priznavajo običajnega prava, običajnih pravic ljudi. Poleg tega pa imajo tu tudi eh, populacije, ki zelo ekstenzivno uporabljajo eh, zemljo. To so tisti, ki sledijo svoji živini in podobno. Če ti ljudje ne dobijo dostopa do zemlje, eh, je ta zemlja za njih eh, zaprta in pravzaprav tudi eh, ne prihaja več do ustrezne paše in podobno. Mi smo zabeležili, da so v zadnjih eh, dveh mesecih eh, toliko in toliko. Eh, prisvajanj opravili, vidite, kje se je to dogajalo, eh, te številke ne navajam kar tako. Želim samo povedati, eh, kaj se dogaja, kje stojimo. Izbral sem eh, neko podjetje iz Evrope, iz Evrope zato, da bi um, pozabili na mit, da ta škodiva podjetja prihajajo iz Azije in podobno. Torej, mi smo tu vzeli uh, Združeno kraljestvo, imamo 50 investicij uh, uh, podjetij iz Združenega kraljestva, od tega 39 v Afriki, 3 v Aziji, 7 v Vzhodnji Evropi, 1 v Latinske Ameriki, uh, 22 je namenjenih pridobivanju biogoriva, uh, 9 kmetijski proizvodnji, uh, 4 rudarstvo in 5 drugih uh, uporab zelo hiter pregled, eh, zato da vidite, kakšne so tveganja. Tu je Mozambik, ki ima eno izmed najbolj naprednih eh, zemljiških eh, zakonodaj v Afriki in tu imamo tudi zelo agresivno kampanjo za pridobivanje investitorjev. Zeleno so najbolj plodna zemlja in No, potem pa imamo skaliranje če, k manjši plodnosti. E, vidite, da je e, tu iz tega razvidno, da imajo skupno lastnino tam, e, kjer je manj e, plodna zemlja, kjer je pa bolj e, plodna zemlja, je največ koncesij, je največ zakupov, je največ e, investicij ta država dobiva tudi veliko podporo od Evropske komisije, je pripravila eh, tudi eh, katastar in tu še vedno prihaja do prekrivanj. Se pravi, ista zemlja se dodeljuje investitorjem in skupnosti. Se pravi, tu imamo seveda priložnosti, vendar tudi velika tveganja. Tukaj eh, vidimo še primer Tanzanije, kaj se je zgodilo v primeru določene investicije in česar pravzaprav ne bi smeli imeti. Ob koncu bi rad predstavil pet predlogov glede tega, kaj lahko storijo Evropska komisija in tudi drugi, ki so tu v dvorani. Najprej moramo pač povedati, da ne vemo dovolj ne vemo, kakšna so priložnosti, kakšna so tveganja. Zakaj so raziskave tako pomembne? Povedal sem, da je premalo preglednosti, transparentnosti in dejstvo je, da e, se. E, tu močno vpliva na okolje, na družbo in kako mi lahko izboljšamo situacijo. V tem eh, trenutku teče kar nekaj eh, skupnih raziskovanih pobud, eh, organizacij FAO, Europa, FIAN in tako naprej. Torej, Evropa je največja uh, afriška organizacija kmetovalcev, opravlja Eh, mnoge študije, torej tukaj vidite še eh, številne organizacije, SNV, Klub Dysahel in podobno, ki opravljajo raziskave v številnih eh, državah. To je prav gotovo začetek boljšega razumevanja in če se vprašamo, kdo je opravil največjo raziskavo do sedaj, Svetovna banka, FAO, to je ti so opravljali zelo velike raziskave in te je treba dopolniti z raziskavami, ki jih izvajo organizacije eh, ljudi na terenu. To so študije organizacije kot Evropa in podobno. Torej, vse te informacije moramo vključiti v razpravo. Evropska komisija bi lahko imela tu tudi. tudi Eh, bolj previden pristop, dokler ne bo jim dobila boljših informacij. Eh, potem eh, mi moramo seveda natančno registrirati uporabniške pravice, zlasti tam, kjer se močno investira. Pravice uporabe so zelo pomembne za to, da se kdo bo zmagal in kdo bo poraženec. Če torej ne priznajo običajnih pravic prebivalstva do uporabe, potem bo to prebivalstvo izgubilo. Če pa so te pravice priznane, bo prebivalstvo lahko odločalo o tem, ali sprejema investicijo in če da, pod kakšnimi pogoji. Potem pa je tu vprašanje, kako. Eh, to je bilo že odgovorjeno v prvem krogu z GPS-i in ustreznimi eh, tehnologijami, ki so jih razvili v zadnjih desetletjih, je bistveno lažje registrirati kolektivne pravice. Eh, treba pa je seveda priznati eh, predtem kolektivne pravice in če želijo skupnosti pozneje priznavati individualne pravice, potem to lahko storijo, vendar najprej moramo seveda zašititi eh, pravice skupnosti. Eh, mi se tu ne zauzemamo za individualizacijo lasništva. Eh, zasebniki to niso obvezno, posamezniki tudi skupnosti imajo iste pravice, lahko pač branijo svoje pravice pred sodiščem in podobno. Hvala, Michael, za to predstavitev. Zadnji predavatelj je eh, Henry Saragi, eh, generalni koordinator La Vie Campesine iz Indonezije. Hvala lepa. Predsedojoči, rad bi se zahvalil evropskim poslancem in poslankam, da so me povabili, eh, da naj v imenu Lavije Kampesine tu predstavljam najbolj občutljive ljudi, revne ljudi. Hvala lepa tudi eh, govorcem pred menoj. Fijan je že predstavil mnogi stvari, o katerih sem jaz hotel spregovoriti in ne bi ponavljal. Tu smo sedaj v odboru za razvoj in v veliko čast mi je, da sem lahko tukaj. Lavija Campesina je pravzaprav tudi prišla do trenutka, ko mora razmisliti o tem, kaj je razvoj. Če si ogledamo število lačnih po svetu, vidimo, da se je to povečalo. Leta 1996 so se Eh, voditelji, svetovni voditelji zavezali, da bodo zmanjšali eh, lakoto, eh, da bodo razpolovili število lačnih, vendar število lačnih se je sedaj povečalo. Imamo več kot milijardo lačnih ljudi. Ehm, potem razvojni cilji tiseč, tisočletja so vsebovali tudi cilj zmanjševanja revščine in zopet vidimo, kako se revščina širi. Če se ozremo nazaj in se ogledamo vprašanje podnebnih sprememb, mi tudi vsak dan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 sedaj se pa vrnimo k našemu današnjemu sestanku, k naši današnji eh, temi. Za male kmete, za ljudi brez premoženja, eh, prisvajanje zemlja ni nič novega. Prihajam iz Indonezije in grabež eh, zemlje je že stara stvar. To je že nekaj iz preteklosti, iz preteklega obdobja. Revni so izvažali čaj, tobak. Um, sedaj pa se je potem seveda dogajalo naslednje. E, evropske države oziroma podjetja iz e, evropskih držav, iz ZDA so prevzemala zemljo. To je tudi posledica kolonizacije. Koloniz e, grabež zemlje. Predsednik iz Fijana je, eh, eh, prijatelj iz Fijana je tudi povedal, eh, kaj se dogaja z neoliberalno politiko. Vse to je omogočilo ta grabež. In La Via Campesina je bila tudi priča, kako je zniževanje cen olajšalo multinacionalkam, eh, da si prisvojijo našo zemljo. Eh, torej, eh, kmetom je postajalo vse težje, eh, ohranjati zemljo in laže je bilo za multinacionalke, da si prisvojijo zemljo. In mi se moramo odločiti, kaj hočemo. Eh, kaj tudi lahko banke naredijo s svojimi vplivi? Torej, pri svajanju zemlje smo priča na Madagaskarju, milijon hektarjev, Indonezija, vse to v imenu krize. velika mednarodna podjetja želijo prevzeti zemljo od kmetov, kako pa je bilo v preteklosti? Včasih so multinacionalke, ki so si prisvajale zemljo, prihajale iz Evrope in ZDA, sedaj pa prihajajo iz Azije, Kitajske, Koreje, morda pa tudi prihajajo iz eh, Indonezije same in eh, prisvajajo zemljo V Afriki. Morda se pa tudi malezijsko podjetje povezuje z podjetjem iz EDA in si prisvaja zemljo v Afriki. Prišel je čas, da se vprašamo, kaj je razvoj, kakšen je razvoj. Lavija Campesina eh, se dolgo časa bori za kmetijsko reformo. Želimo spremeniti sistem e, in sicer kolonialni sistem želimo spremeniti v modernega, sodobnega. To so naredili v nekaterih državah, pri nas še ne, na, v Koreji, v Vietnamu, v Evropi. E, je kar nekaj držav, ki so bile uspešne pri kmetijski reformi. Od leta 1996 se Lavija Campesina zauzema za reševanje problemov revščine, lakote in tu je treba seveda revnim dati možnosti in zemljo, dejstvo je, da lakota narašča, vendar hrane ne uporabljamo za ljudi, temveč za industrijo. To nadzorujejo multinacionalke. Lavija Kampesina je tudi pred časom predlagala trajnostni model kmetijstva, kajti mi tudi vidimo, da zelena revolucija v Aziji ni uspešna. Mi želimo protestirati proti temu, da bi razširili zeleno revolucijo na Afriko. No, malo časa imam na voljo za Vio Campesino je jasno. Mi Eh, kmetijske reforme ne zahtevamo samo pri nas, samo v Indoneziji, temveč tudi v Evropi. Parlament tudi pravi, da mnogi mladi ne morejo kmetovati, ker nimajo lastninskih pravic, ne posedujejo zemlje. Ko sem bil v Köbenhavnu, eh, smo se spraševali, kako kako to, da zemlja ni v lasti kmetov. Na japonskem, na, v Južni Koreji je tudi tako in tudi v Evropi se zmanjšuje število kmetovalcev. Če ste odvisni od hrane, ki prihaja izven Evrope, s tem tudi vplivate na razvoj. Mi lahko tudi izvedemo drugo medijsko reformo, tako da si ogledamo zemljiške koncepte v vaših državah. Oglejmo si tudi biogoriva v Evropi. mi se moramo tudi spraševati, kako je z našimi rezervami naravnega gozda. Mi torej sicer pridelujemo, vendar ne pridelujemo za revne, temveč za industrijo. Upamo, da bo ta odbor pogledal, kakšna je skupna kmetijska politika v Evropi. Ali ta politika pomaga revnim? Ali jim pomaga pri pridelovanju? In Evropska unija naj tudi spremlja podnebne spremembe. Mi smo sredi eh, podnebne krize in trgujemo z oglikom. In mi pravimo, da zaradi podnebnih sprememb tudi marsikateri raziskovalni projekt, razvojni projekt prisvaja zemljo. Se pravi, na eni strani menda rešujejo podnebje, po drugi strani pa prihaja do prisvajanja. Mi prosimo tudi, da se prepreči širjenje transnacionalnih podjetij iz Evrope v tretje države. Rad bi podprl tudi zahteve FIANA in Evropska unija naj podpre tudi politiko FAO-ja in naj se organizira tudi mednarodna konferenca o kmetijskem razvoju in razvoju podeželja. Mi vidimo tudi, da e, Evropa ne podpira vseh odločitev organizacije ICAO. Seveda, je pomembno, da Evropska unija podpre eh, določene pobude, primere najboljših praks, ki prihajajo tudi iz socialnih eh, gibanj. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, hvala lepa, Henry. Hvala lepa vsem za zelo zanimive prezentacije. Imamo še deset minut, bolj ali manj, želi kdo kaj povedati, izvolite. If you don't mind, we'll chen- chair the meeting from here. No, no, <laughs> I called you to speak, please. You. Okay. Okay. Hvala lepa. Rekel sem najprej, da me imajo prednost, ker nisem več isto pripravljen, ampak dobro, stopne moje nepripravljenosti bo pomenili, da bom govoril minuto dlje. Ampak moram reči, da sem jo kar impresioniran na tem, kar je povedala gospa Rupener in pa gospod Taylor mislim, da bo dejansko treba pustiti za seboj ta ideološki okvir. Kapitalizem je izkoriščenje človeka po človeku, eh, komunizem pa obratno. Tako da, če se osredotočimo na, na to, potem verjetno ne bomo prišli prav daleč. Tako da mislim, da moramo biti nekoliko bolj pragmatični problem, ki ga imamo in uh, moram reči, da to, kar opisujete, s tem se lahko ponoma strinjam. Sam sem liberalec in na področju kmetijstva se mi zdi, da pač vsega ne moremo rešiti s pomočjo trga. Imamo pravice, imamo interese, pravice do hrane, čeprav ni to čisto kodificirano oziroma čeprav je, so kodificirane zgolj človekove pravice in to pač izhaja iz francoske revolucije, to so to prva generacija človekovih pravic, ampak tukaj so tudi ekonomske in socialne pravice. In vse to kot nek skupek mm, omogoča preživeti tudi tem pravicam prve generacije v državah v razvoju. Težave, ki jih imamo na ravni Evropske unije, so te, da institucionalni akterji, državi, država, komisija, ima za sogovornika pač eh, države, šefe vlade in držav v razvoju. In eh, soočamo se z velikimi, velikimi težavami. Tako da to nam preprečuje običajne kontakte s tistimi, ki so običajno naši sogovorniki, naravni sogovorniki. Kako to težavo rešiti? Ne vem, v bistvu. Ampak mislim, da če hočemo doseči napredek v smeri, kot eh, jo nakazujete, potem potrebujemo nekaj trdnih referenc. Edgar Pizani se mi zdi takšna solidna uh, referenca, čeprav je star 90 let in še vedno zelo, zelo luciden na področju pravice do prehrane. In pravi ena zelo prosta stvar. Če hočemo nahraniti vse ljudi, potem moramo uh, ohraniti vse kmetije na svetu. In to kaže, kakšne so pravice, kakšni so interesi in tudi kaže, do kakšne mere bi morala pravica do hrane biti pred eh, ekonomskimi interesi enih ali drugih. Tako da, če bi se lahko dogovorili glede tega vidika, ki se mi zdi zelo, zelo pragmatičen, potem mislim, da bi morda lahko naredili korak naprej na tem področju. Če ne, bomo imeli Zimbabve na kvadrat. To, kar se je zgodilo tam, je to, kar se nam kaj lahko zgodi tudi drugot. Mislim, da rešitev ni v tem, da pač zgolj soočamo pravice in interese, tako da se je treba, treba pomisliti o tem, kakšno raven intervencionizma si lahko privoščimo. No, in v partnerskih sporazumih z afriškimi državami, mislim, da se bo potrebo lotiti tudi tega problema, kajti na dolgi rok mislim, da so zainteresirane za to, da njihovi kmetje, ki predstavljajo v bistvu polovico prebivalstva, vendarle imajo neko zdravo osnovo za preživetje. In tega problema mislim, da se bo treba lotiti, se vprašati, koliko bi to ostalo, če bi kupili zemljo v imenu tistih, ki nimajo ničesar, ki pa imajo poklice, torej kmetje, nimajo pa zemlje. To mislim, da je vendarle razmislek, ki bi ga bilo potrebno opraviti. Imamo študije FAO, ki so zelo dobre. Omenili ste številne druge študije, omenili ste študijo Sahelskega kluba in uh, Zahodne Afrike, kjer sem tudi sam sodeloval, ampak mislim, da je treba na politični ravni tudi nekaj storiti, da bomo lahko dosegli napredek, tako da mislim, da je tukaj potrebna strategija. Uh, za to in eh, vse, kar me zanima mnenje komisije s tem v zvezi. Torej, dokam mislite, da bi lahko šli, to, da ne storimo nič, mislim, da je naj, najslabše. Tako da tukaj moramo doseči nek napredek in zagotoviti zaščito kmetijstva v Evropi. Imamo toliko različnih eh, zemljiških sistemov, kot eh, imamo držav. In ti sistemi varujejo kmete. In to so sistemi, ki sicer omogočajo svoboden dostop do uh, zemljišč, ampak v Franciji v nekaterih primerjih prepovedujejo nakup zemljišč strani eh, tujcev, razen če niso kot kmetje uh, stalnim bivališče v Franciji. Tako da. Če nekoliko pomislimo v to smer, potem. Uh, Praktično vse mi v Evropi ne bomo ostali edini, ki bi šli v to smer. Hvala. Hvala, kolegica Greza. Hvala lepa, gospod Görens, tudi za ta uvod. Imam eno pragmatično vprašanje za vse v panelu. Pustimo ob strani reformo SKP, pa katera urode bi lahko uporabili ali celo ustvarili v okviru Evropske unije, zato da bi se zagotovili, da se porazdelitev zemlje ne odvija na račun najbolj temeljih človekovih eh, pravic in svoboščin. Torej, kaj bi lahko storili v okviru EU, da bi preprečili eh, ta problem? Dobro, hvala. Še kakšno vprašanje? Lep pozdrav, hvala lepa. Dve zadevi. Najprej ne povem, da se mi zdi zelo dobro, da so poročila, ki gredo v smer bolj natančnih eh, številk za države. Nedavno sem delala z vlado Mozambika na področju kmetijstva, biogoriva, kmetijstvo, projekti na področju prehrane. In zelo presenečeni smo bili nad številkami, v smislu, da je vlada Mozambika med petimi in osmimi milijoni hektarji dala investitorjem uradno zgolj nekaj 15 tisoč, vse ostalo pa so neke špekulacije, neki interesi, takšne in drugačne. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da smo natančni, dobimo natančne številke od države do države. Druga zadeva, ta razprava o prisvajanju zemljišč je v veliki meri povezana tudi eh, na nek način z neodgovornimi vladami, ampak to niso moje izkušnje, vse ne vem v Zambiku, ne nekako je v Kambodži, ampak velik Ker zaskrbljenost vlada na najvišji vladni ravni v svetu ministrov, v smislu, kako bomo lahko gledali v obraz našim vnukom, eh, da v smislu, da zemljo, za katero smo se tako borili, da smo jo dobili nazaj od eh, kolonialcev, zdaj prodajamo tujcem. V nobeni od teh predstavitev ni bilo govora o tem, kaj tudi vlade menijo o tem, kaj se dogaja, kar neka predpostavka je, da vlade kar nasplošno dajo uh, zemljo za ston in mislim, da tega ne moremo kar tako posploševati, vse ne na podlagi primera Mozambika. Ampak če Evropska komisija EU razmišlja o tem, kaj storiti, potem je smiselno razmisliti o doslednosti pristopa med posameznimi generalnimi direkcijami, kajti v nekaterih drugih razvojnih agencijah je vladala nerazslednost med posameznimi oddelki. E, nekateri oddelki spodbujajo zasebni sektor in skušajo odpraviti upravni eh, nadzor in birokratske ovire. Eh, po drugi strani pa imamo eh, druge oddelke teh razvojnih agencij, ki pravijo, ne, ne, morate biti bolj natančni in morate skušati izbirati najboljše investitore. Tako da tudi eh, same agencije pristojne za razvoj mislim, da morajo eh, biti kar zaroslednje. No, zamujamo že. Še nič, če bom dal besedo, ampak najprej bom tudi sam. Eh, vprašanje, tako da bomo končali do 10 čez. Michael Taylor je omenil, da je 1,2 milijarde ljudi najemnikov države. Ampak kaj pa korupcija? Kako država daje denar zasebnemu sektorju, oziroma dobiva denar zasebnega sektorja mimo teh najemnikov? Kajti človekove pravice, ki temeljijo na zemljišču v naši državi, ustava pravi, da imajo ljudje pravico do zasebne lastnine. Ne vem, kakšna je zadeva v drugih državah, ampak morda bi lahko kdo v panelu lahko povedal kaj več tudi o tem, kajti ko pregledujemo na primer inštrument za razvojno sodelovanje, to je naš ključni pravni akt za razvojno pomoč, se treba vprašati, ali je treba to obravnavati na drugačen način. Michael je tudi poprašal po potrebi po raziskavah za oceno eh, vplivov in pa možnosti, kdo bi lahko izvajal to te raziskave je komisija že kaj takega počela, bi bilo to koristno za komisijo. Nekaj organizacij ste že omenili, ki so izvajale takšne raziskave. Nič, še zadnja beseda tebi, potem pa še panelistom na kratko besedo, kakih te 10 minut imamo. Hvala, Michael je povedal nekaj zelo zanimivega, kar eh, je zopet kvadratura kroga v političnem smislu, namreč, da eh, kolikor pač bomo imeli politično razpravo. Michael trdi, da vlade ostajajo v okviru svojih zakonitih pravic, da velike, velika zemljišča dajo tujcem in eh, razlastijo njihove ljudi, kajti njihovi ljudje nikoli niso bili registrirani lastniki teh zemljišč. In edini način, ki si ga lahko zamislim, kako bi preprečili kaj takega vladam, da torej velika zemljišča dajo bogatim tujcem, seveda, ko daš še eh, kaj takega tu je multinacionalkam, nekateri vladni ministri dobijo nek denar na nek švicarski bančni račun, tako pa če. Če torej vlade ljudi razlastijo na ta način in velika zemljišča na ta način oddajo, pravno, formalno sicer nič tega ne preprečuje, ampak edini način, kako to preprečiti, je, da se zahteva, da vsi ljudje, ki živijo na teh eh, zemljiščih, bodi si v skupnostih ali individualno, eh, da so registrirani kot lasniki tega zemljišča. Dobro, kdo želi besedo? Gremo kar z eh, desne proti levi, izvolite. You, be short, uh... Poskušam biti krati, kar se deva vaše vprašanje konkretnih korakov za Evropsko unijo. Mislim, da sem že pokazal, kakšen je proces prejemanja prostovoljnih eh, smernic v FAO, sveda je to prostovoljno, vendar je to mogoče storiti. Gospa Šutr, ki je posebna poročevalka na področju pravice do hrane, tudi pravi, da vse eh, odgovornosti, ki so povezane z zemljiščem in eh, lastništvom nad zemljiščem, povezane z temi pravicami in jih je treba med seboj povezati kar zadeva zadnjo zadevo. Težava je v tem, da pravic ni, da ljudje niso upisani. Zelo dobro je, če ljudje upišajo svoje pravice, ampak v Kambodži ni bistveno, a so te pravice upisane ali ne. Vlada in tukaj smo pri korupciji in podobnih zadevah vlada preprosto razdeljuje to, ta zemljišča, ne glede na opisane lastniške eh, pravice. Ni dovolj, da imamo opisane pravice in bomo s tem že rešili celoten problem. Hvala, Henry. Ja, I think uh, to solving this issue, we cannot judge. Za rešitev tega problema mm, se ne moramo samo držati zakonov pogledati si moramo, zakaj čez nacionalne korporacije želijo to zemljo, zakaj hočejo toliko zemlje, zakaj jo potrebujejo in zakaj jim vlade dajo to zemljo. Sam pis pravice še ne daje garancije, da bodo ljudje dobili to zemljo. Sej mnogi korporacije ne vzamejo samo zemljišča, ampak eh, tudi ponudijo nadomestilo eh, kmetom. In če imajo eh, kmetje upisano lasniško pravico, potem je za podjetje lažje odkupiti ta zemlišča. Zato bi bilo bolje, da se zadeve ne lotimo samo z te strani, ampak si bolj pogledamo širši okvir situacije. Much, um, Violet. Hvala lepa, Violet. Thank you. Um, following my previous, uh, the previous speakers on the issue of uh, what concrete. Ker zadeva konkretne na orodja, ki jih lahko spremljamo, tudi sama bi podprla. Uh, prispevek Evropske unije v tem dialogu o prostovoljnih eh, smernicah. To, samo, eh, to je samo del celotne slike. Te smernice ne bodo pomagale, če veliki deli investitorjev temu ne bodo sledili. Če ne bo nekih sankcij, ki jih bo mogoče uporabiti v primeru neupoštevanja teh eh, smernic. Zato bi bilo dobro operacionalizirati te smernice in ena možnih načinov je, da vsakršne eh, javne investicije na tem področju vežemo na izpolnjevanje teh načel. Drugi konkretni način je, zagotoviti, da bodo agencije za razvoj, kot je Svetovna banka, mednarodni sklad za sodelovanje in tako naprej, da vse te organizacije vključijo tudi vprašanje kmetijstva. To trenutno ni tako. To bi bila možnost, da bi se skupaj postalo operativno parlament lahko tudi zahteva od eh, govornost eh, izvršne veje eh, okvir človekovih pravic vendarle daje to možnost. Kar zadeva vprašanje zakonitosti delovanja vlad pri razdeljevanju zemljišč, Večina jih je podpisala mednarodno konvencijo o človekovih pravicah eh, in na ta način bi jih eh, lahko držali in jim pripričevali to vrstno delovanje. Michael, konkretni ukrepi dva sem omenil na koncu svoje predstavitve. Eh, dva sem še hotel podpora vladam, tako da bodo sprejemali boljše odločitve za 100 tisoč eh, hektarjev eh, pripravijo pogodbo na dveh eh, straneh, tu ni nobenih varovalk, govorimo o izvozu, nimamo zagotovljenih pravic delavcev, okoljske zadeve niso upoštevene in tako naprej. Eh, kaj še le vplivi na lokalni ravni. Tudi eh, vlade sklepajo slabe posle na ta način. Vlada pogosto eh, želi razvoj in nima na voljo sredstev za dober posel. Zato je del rešitve, da ponudimo tem vladam ustrezno svetovanje. Zelo pomembno je, da se te odločitve sprijemajo in z sodelovanjem različnih eh, akterjev, vseh eh, udeleženih eh, strani in želimo si, da so lokalne skupnosti tudi del teh odločitev, na vsak način podpiramo takšen pristop, to je odlično in na ta način bodo lokalne skupnosti tudi lahko vplivali na izvanje procesa. Lahko potrebujete spremljanje strani nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe, mednarodne konvencije so zelo dobre, ampak v mnogih primerjih Eh, se dogaja, da države ne spoštujejo lastne ustave pri tem, ko razdeljujejo eh, svojo zemljo. Eh, zato bi civilna družba v lastni državi morala upozarjati vlado, da mora spoštovati ustavo. Tukaj pa imamo tudi potrebo poširitvi dialoga, to je zelo pomembno. Imamo smernice, ki so vzpostavljene, te so zelo participativne participativne. Po drugi strani imamo IFAD, UNCTAD, eh, FAO, ki eh, imajo določene nečela za spoštovanje človekovih pravic oziroma kmetijstva, GTZ in eh, ESPO in Via Campesina in podobno. Eh, so organizacije, ki pravijo, da ne sme biti načel, ker eh, takšne investicije spodkopavajo, spodkopavajo lokalno proizvodno. Če se zedinimo do, za načela, potem moramo ta načela oblikovati v zelo širokem dialogu. Hvala lepa, komisija. Hvala lepa, predobivanje in eh, prisvajanje zemljišč je vprašanje ki je zelo zanimivo. To smo vključili tudi v našo strategijo za zagotavljanje varnosti prehrane. Tukaj smo tudi izrazili podporo eh, za de delo na teh eh, smernicah, ki jih je treba oblikovati in tudi podporo izvajanja v državah, eh, za katere veljajo te smernice, kar zadeva pravico do hrane. Kar je ključnega pomena, je transparentnost. Transparentnost lahko podpremo tudi z naše strani. Michael je omenil, da z podpiranjem eh, organizacije civilne družbe lahko spodbujamo takšen razvoj, lahko razvijamo tudi organizacije, ki bodo eh, podprle kmete pri njihovih, eh, pri uveljavljanju njihovih pravic treba pa je dobiti seveda tudi s pomočjo takih organizacij bolj eh, dejanske podatke na terenu v teh državah eh, in tako naprej. Tu je kar nekaj stvari, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Meniti je treba tudi politično koherenco in tudi to bomo upoštevali tudi eh, pri delu drugih razvojnih agencij, kot tudi generalnih direktoratov znotraj komisije. Hvala lepa. Seveda pa morate ohraniti v mislih eh, tudi eh, široko razpravo in posvetovanje. V kakšnem smislu to menite? Tukaj mislim, da demokratični proces, ki ga je omenil Michael, zagotoviti moramo, da vključimo različne strani. Imamo možnost, da to vključimo v naše strateške dokumente za države. Seveda, eh, široko ko zastavljen dialog je vedno del tega. Hvala lepa, to je bilo ljubo dolg popovdan, zelo zanimiv popovdan in menim, da je bila ta razprava zelo korisna za vse. Zahvaljujem se vsem panelistom, kolegom, ki so se odeležili tega sestanka, kljub temu, da paralelno poteka še veliko drugih sestankov. Zahvaljujem se tudi komisiji, ki je ostala do konca. Menim, da je bilo zelo pomembno, da ste bili z nami. Hvala lepa tudi tolmačem in vsem, ki so pripravili eh, to razpravo, predvsem sekretarjat, eh, ki je vložil veliko eh, truda v to organizacijo in s tem zaključujem današnji sestanek. Naj se pridružim geju in eh, se tudi sam eh, zahvalim ter vam zaželim prijeten večer.